Predajam besedo gospe Fordovi kot eh, poročevalki, ki je v našem odboru pristojna za to poročilo, da nam predstavi svoje misli v zvezi z tem še nenatančno formuliranim poročilom. Gospa Fordova, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko bom, vas bom ažurirala glede situacije. Moram reči, da sem kar frustrirana v tem trenutku. Namreč neben član odbora za okolje se mi še ni oglasil, šele včeraj sem dobila seznam njihovih poročevalcev v Sence. Seveda bo, se bomo z njim tesno povezali in upam, da bomo lahko skupaj delali pri tem dosjeju, kajti bistvenega pomena je. Eh, ker imajo različne kompetence pri mnogih delih zakonodaje, predvsem v povezavi z odgovornostjo. In to zakonodajo je treba še enkrat preučiti in pristojnosti so primarno njihove. E, Oni so bili pristojni že prej. Vse smo jih povabili na neformalno predstavitev, ki je bila v torek in rada bi se zahvalila članom našega odbora, ki so tja prišli. E, tam je bil tudi eden poročevalcev v senci iz odbora za okolje. Ampak mislim, da moramo iti naprej in to na vključujoč način. To pa pomeni, da vključimo čim več članov. Eh, v razpravo o tej zelo pomembni temi, ne samo te iz odbora ITRE in ENVI. Eh, govorimo o varnosti nafte in plina, ampak pri tej eh, začelo se je z nesrečo v Mehiškem zalivu na naftni ploščadi. Nekateri so pisovali to vrtino kot eh, vrtino iz pekla, ampak dejansko uh, ni nobenega opravičila za to, kar se je uh, zgodilo. Prišlo je do resne odpovedi uh, veliko elementov, posameznikov, ljudi, pa tudi uh, postopkov in uh, načinov dela. Uh, aroganco so izrazili tako regulatorji kot izvajalci ter tudi leni zakonodajalci. In eh, na predstavitvi v torek smo slišali, da obstaja možnost, da bi tako industrija in eh, regulatorji ter um, izvajalci uh, poskrbeli, da se to ne bo več ponovilo. Uh, to, kar sem se naučila pri tem dosjeju glede uh, režima, ki velja v. Uh, raznih vodah, zlasti na uh, Severnem morju, da je uh, pristop z varnostno analizo, uh, če bi ga uporabili do omenjene tragedije, ne bi prišlo iz več različnih razlogov. Če pogledate um, zakonodajni ali regulatorni režim, ki trenutno velja in to povežete z obstoji z nekim zelo močnim in izkušenim regulatorjem, bomo imeli dovolj varnosti. Zato predlagam, da najboljše praske, prakse, ki je izvajo nekatere države članice, je tisto, čemu morajo slediti tudi druge države. In še ena stvari. Od stvari, ki sem si jih uh, omenila, je to uh, neodvisen pregled uh, tretjih strani pri načrtovanju in izvajanju vrtanja. To sicer obstaja v nekaterih državah šrnicah, v drugih pa ne, kar pomeni, da imamo spet najboljše prakse, ki jih moramo uh, začeti izvajati. V torek popovdne so me povabili na komisijo na uh, sestanek uh, foruma NSOAF pomorskih organov za Severno morje. Imeli, tam je sedaj kar nekaj uh, predstavnikov, tudi iz drugih okrog iz sredozemlja, tako so bili tam maltežani, italijani in francozi. In predlagali smo v osnotku poročila, da bi ta izmenjava informacij med regulatorji eh, lahko pripeljala do režima najboljše prakse. Ta bi morala obstajati ne le eh, v okviru Severnega morja, ampak tudi v sredozemlju. Eh, in naj samo povem, da se eh, trenutno. Eh, pripravlja eh, poseben eh, forum pomorskih organov za sredozemlje, MOLF. Torej, napredek se že kaže. Absolutno prva prednostna naloga mora biti preprečevanje nesreč. Dve besedi me motita eh, v pismu za konferenco Eh, ki, ki je šel iz eh, konference predsednikov odborov na konferenco predsednikov. In tukaj gre za mehanizem civilne zaščite. Tam je zapisano, da ga je treba okrepiti. V eh, kontekstu uh, krepitve uh, celotne zmogljivosti Evropske unije za odzivanje na nesreče in za zaščito. Uh, Moram reči, da je ta uh, zmogljivost nekaj, kar je v pristojnosti uh, mehanizma civilno zaščito, ta pa ni odgovoren za preprečevanje nesreč. In uh, če si bomo kar podajali vedro ali nek vroč krompir med inštitucijami za glede preprečevanja um, nesreč, ne bomo naredili veliko dobrega. Preprečevanje nesreč zahteva celovit pristop, kjer bodo vključeni eh, predstavniki industrije, izvajalce pa seveda v zadju tudi zakonodajalci. Ne moremo eh, se obnašati, kot da se nesreče nikoli ne bodo zgodile. Veliko bolj celoviti moramo biti v svojem pristopu. Glede na to pa obstaja Seveda, eh, z, potreba po večji zmogljivosti za odzivanje Eh, odzivanje na nesrečo, odziv na nesrečo zanič je bil veliko prepočasen. Eh, industrija seveda eh, plačuje vedno večje stroške za opremo, za omejevanje in podobno v Severnem morju in upam, da bo se kmalo to zgodilo tudi v sredozemlju, če pa ne moramo to od njih takoj zahtevati. Po moje je tudi tukaj tudi uh, uh, prostor za uh, EMSO, uh, da odigra večjo ulogo pri razlitjih na odprtem morju pri, in to tudi v povezavi z raziskovanjem in ne samo z prevozom, kjer so že sedaj aktivni. Eh, toliko sem razbrala iz tega, kar sem slišala od njih v torek torej potrebujejo graditi dodatne zmogljivosti. Obstajajo namreč izkušnje, pa tudi konsens, da bi jim lahko se bolj koordinirano uh, lotili tega, da bi zagotovili čim hitrejši odziv. V torek smo na predstavitvi ravno tako slišali, da če bi prišlo do razlitja, naprimer v nekem zaprtem morju, kot je naprimer Črno, bi bile posledice za okolje bistveno više in zaradi tega je sposobnost hitrega odziva toliko pomembnejša. Še posebej, če upoštevate, da veliko uh, dejavnosti, ki. V, poteka zunaj um, voda Evropske unije, naprimer na um, obalah uh, Severne Afrike. Tam je kar nekaj uh, odgovornosti, ki jih imamo, čeprav gre za območja zunaj Evropske unije. Potem je pa tukaj še eno področje, za katero sem zadovoljna, da imamo vedno več konsensa in gre za izmenjavo informacij. Uporabila sem v poročilu besede, eh, varnost ne pripada nikomor in to je bistvenega pomena za industrijo. Ko v, v industriji si izmenjujejo informacije, ampak ponavadi znotraj države, ne mednarodno, izmenjujejo si jih neformalno uh, in to ni obvezno. Eh, in takojšnje poročanje ne le na ravni Evropske unije, ampak na globalni ravni je ključnega pomena, da zagotovimo, da se drugi akteri eno od drugega lahko hitro učijo. Glede odgovornosti, kot sem rekla, odbor za okolje je prvovrstno za to bil odgovoren, v preteklosti. Pripravili so tudi okvirno strategijo, omenja se tudi okvirna eh, direktiva o odpadkih in treba je zagotoviti, da eh, se eh, razpravlja prava vodi tudi o vseh majhnih manjkajočih koščkih tega mozaika. Kot sem rekla, kot prvo, moramo zagotoviti varnostni režim, ki bo temeljil na najboljših praksah in se bo stalno razvijal in dograjeval. Zagotoviti moramo dobro izmenjavo informacij preko regulatorjev, tako da se lahko uporabljajo najboljše prakse zagotoviti moramo, da bomo imeli na voljo čim boljšo ali najboljšo možno opremo, da bi preprečili eskalacijo nesreče takrat, ko nastane, tako da lahko jo hitro omejimo in očistimo. In eh, takojšnjo poročanje ter izmenjava informacij. Eh, kot zaključek. Mislim, da bomo na ta na, ogromno vključili tudi z amadvaj ali predlogi sprejem, za katere bi se rada zahvalila kolegicam in kolegam. Mislim, da bo uh, Peter Skinner uh, želel še kaj dodati, ker se mu modi na letalo, bi mu prosila, da mu date besedo. Eh. Ja, hvala za pomoč. Kolega Skinner ima prvi besedo in se tudi prvi prijavil k besedi, tako da je vse v redu. Um, ja, zelo ste prijazni. No, tako hudo mi se res ne mudi. Eh, lahko še poslušam razpravo. Izrabil bom to priložnost, da se zahvalim poročevalki in poročevalcem v senci za tesno sodelovanje pri tem dosnjeju do sedaj. Eh, želim, eh, bil sem na eh, sestanku oziroma javni predstavitvi, ki ste jih eh, omenjali in iz tega se je izluščilo ogromno tega, kar se moramo naučiti, ne le glede nesreče ali katastrofe v Mehiškem zalivu, ampak gre za to, da se določene prakse v tej industriji ne smejo nadaljevati. Čeprav so se standardi povečali in število nesreč se je zmanjšale, je prav gotovo eh, še veliko priložnosti oziroma možnosti za obvladovanje tvegan zaradi okoljske eh, varnosti, zaradi zdravja, zaradi postopkov in praks, vključno z tistimi, ki so eh, v vprašanje lokalnih oblasti. Seveda gre za ogromne zneske, ne smemo pa pozabiti na življenja ljudi in okolje. Veliko smo razpravljali o tej lokalni diskreciji. Eh, Prvo gotovo gre za globoka morja. Eh, kot veste, eh, če gre za območja daleč od obale, se ne more takoj ukrepati in še zlasti v Severnem morju, prav ste izpostavili, tam so najglobje vode, ki imamo najtežje vremenske okoliščine oziroma pogoje. In tam je to še posebej izpostavljeno, ampak tudi Sredozemlje in Črno morje sta tudi območje, ki si zaslužite našo pozornost. V naši skupini bomo uh, poskušali uh, zagotoviti koordinacijske prakse v celi Evropski uniji, uh, tako da ne bo odstopen, kajti očitno. Uh, sta obstajajo. Eh, prav gotovo bomo spreminjali poročilo z predlogi spremem, popolnoma imate eh, prav. Eh, še posebej imamo tukaj postopek omejevanja, tako imenovani CAP. To je neke vrste pokrivalo, ki se z posebno opremo odpelje na kraj nesreče, da se omeji razlitje. E, mnogi zaradi logistike ki je pri tem zahtevna, pa to lahko traja celo 9 do 13 dni. V tem poročilu lahko zahtevamo, da se ta rok skrajša, da se nam točno razloži, zakaj so taki problemi pri eh, prevozu te opreme. Eh, no, staja samo ena vrsta tovrstnega eh, pokrivala. Tukaj bomo prav gotovo zahtevali, da se eh, industrija pripravi na to, da po potrebi zapre eh, vrtino pravočasna eh, dostava in primerna oprema je tisto, kar bomo zahtevali v amadmajih skupine socialistov in demokratov. In mislim, da ne bo resnih eh, problemov. Eh, želimo odgovor tako od industrije kot od regulatorjev, ne samo od ene strani. Kot sem že rekel, gre za prekrivanje določenih predpisov in konfliktov, če do tega pride, potem eh, bi bilo treba zahtevati arbitražo, ne želimo pa, da se uporabi najmanjši skupni imenovalec. Pozivamo tesnejše k tesnejšemu sodelovanju na tem področju, ne želimo, da bi imeli um, konflikte, s katerim bi se zmanjševali um, od govornosti. Uh, eh, EMSA je prav gotovo tukaj pomembna, igra svojo vlogo, ampak če uporabljamo evropske agencije, ne smemo pozabiti, da tukaj sodelujejo tudi neevropske države, naprimer Norveška. In popolnoma mi je jasno, da uh, v naših obaljnih področjih, v naših eh, morjih se lahko uh, čez meje premika onesnaženost in uh, moramo si biti zelo na jasnem, koliko lahko uh, usiljujemo sodelovanje. Uh, naj samo rečem, da bom uh, še nekaj nebojev prihranil za razpravo znotraj uh, naše delegacije, ampak naj tudi pohvalim poročevalko. Hvala, naslednja ima besedo gospa Kavaljo. Uh, Najlepše hvala, gospod uh, predsednik. Naj se sprva vi, ki zahvalim za zelo dobro poročilo, za vključujoč način sodelovanja tudi z poročevalci v senci. Štiri komentarje imam glede poročila. Uh, o njem sem že razpravljala za poročevalko in tudi poročevalci v senci. Kot prvo, uh, uh, poročilo se je predvsem osredotoča na nafto. Ne smemo pa pozabiti na plin, ki se nahaja tudi v naslovu. Torej, sklicevati se moramo tudi na plin. Druga zadeva. Poročilo je, eh, se zelo osredotoča na ulogo držav članic in tukaj manjka evropska raven. V, videli smo, da ko je nesreča zares velika, meja ni in potrebujemo koordinacijo na evropski ravni. In To je zelo pomembna vloga, eh, ki jo lahko odigra na evropski ravni komisija preko svoje obstoječe evropske agencije. Potrebujemo pa eh, to raven tudi pri prenosu najboljših praks, potrebujemo transparentnost in prenos informacij. Eh, in tukaj se lahko zgledujemo po eh, zračni industriji oziroma eh, aviaciji. Eh, Naprimer, letalska industrija je zelo dobro koordinirana in mi se moramo po njej izgledovati v tem oziru. Tretji komentar. To poročilo poudarja ulogo industrije. V večini Eh, področji, ki podpirajo industrijo. Vendar, kar se tiče eh, regulative, postavljanja standardov, usklajevanja, to mora ostati eh, v pristojnosti držav članic, pa tudi Evropske komisije na evropski ravni. Seveda morajo, mora industrija biti glavna odgovorna, in zahtevati moramo od nje tudi financiranje, vendar koordinacija odziva na nesreče mora biti v javni domeni. Tukaj je torej eh, jasno razlikovana uloga zasebnega in javnega sektorja. In ne nazadnje, četrtič, Poročilo eh, se osredotoča predvsem na Severno morje oziroma regijo Severnega morja. Razumem zakaj, ker večina dejavnosti poteka prav tam. Veliko eh, pristojnosti eh, imamo v forumu NSOAF, to je forum za Severno morje pomorskih organov in to je nekaj, kar lahko izvozimo na druga območja, kot je naprimer območje Sredozemskega, Balskega in Črnega morja. Ne smemo se omejevati na evropska območja, ampak moramo se ozirati tudi po sosedskih območjih. Če se nekaj zgodi, na primer, eh, v sredozemlju na obalah eh, Severne Afrike, bo to prav gotovo vplivalo na evropske države. Torej, razširimo to na sosednja območja. Naj omenim 31. točko, eh, kjer je zapisano, da eh, ne bi smela imeti ista pravila eh, stand, oziroma standarde naftne družbe, ki so registrirane v Združenem kraljestvu, ko delajo zunaj njega. Thank you. Um, Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila Viki za opravljeno delo, pa tudi za predstavitev, ki jo je pripravila. Mislim, da je bila zelo zanimiva. Popolnoma se strinjam z uh, osnovnim pristopom uh, gospe um, Ford in sicer pristop z varnostno analizo. Uh, seveda moramo imeti. Uh, jasne in močne varovalke, da moramo ugotoviti, kaj so najboljše prakse in da jih moramo razširjati. Enostavno eh, je treba pač graditi na tem, kar obstaja in to nekoliko razširiti. Mogoče pa bi tukaj vendarle podrobno pogledala tri zadeve, ki jih je po moje treba deloma spremeniti. Prvič, vprašanje, kaj lahko naredimo, da zagotovimo, da države članice dejansko izvajajo najviše standarde in najboljše prakse. Tukaj obstaja majhen razkorak. Trenutno poročilo zelo dobro eh, izpostavlja pomen, da, eh, pomen tega, da države članice um, ugotovijo, kaj so najboljše prakse, vendar pa ne pove, kako naj zagotovimo, da neka država ali neko podjetje, ki iz katerega koli eh, razloga ne izvaja teh standardov, jih ne dosega, kako naj ga prisilimo v to. To je zelo uh, zaskrbljujoče. Namreč uh, imamo lahko evropsko raven kontrole, ampak s tem ne bomo nujno kaj dodali. Eh, govorili smo tudi o posebnem forumu pomorskih organov in kako se že sedaj ta širi eh, na druga območja, tako naprimer na sredozemlje. Sprašujem pa se, če je to prava pot naprej. Ali dejansko uh, lahko zagotovimo uh, izvajanje ali lahko prisilimo v izvajanje določenega minimuma najboljših praks. Ali bomo to dosegli tako, da bomo ta eh, obstoječi mehanizem, ki bo povezoval regulatorje, uporabili za to? Gre za presedan. Eh, gospa Pilar de Castillo je omenjala pri svoji direktivi tako rešitev, odločila se je pa za organ regulatorjev, ne pa za Evropsko agencijo. Ta pot se mi zdi zelo zanimiva, kajti potrebujemo dodatno okrepitev in zelo sem pri. Um, predstavitvi bila presenečena, kako malo se EMSA zanima, da bi odigrala to ulogo. Prav gotovo bo bi to od nje zahtevalo velike spremembe, zato da se doseže potrebna zmogljivost. Način, kako lahko napredujemo, je mogoče ravno v okrepitvi uloge posameznih regulatorjev. In če vzamemo pr, za primer izmenjavo informacij, to je dobro na nacionalni ravni, ta hip ne pa na mednarodnih ravnih. Tako kot Viki ugotavlja, to je ta hip šipkost. Potem pa še dve zadevi. Kar se tiče eh, zakonodajnega okvira Evropske unije, obstaja eh, veliko vrzeli, ki se predvsem kažejo na področju odgovornosti in eh, okvira In tudi um, direktiva o okoljski odgovornosti je precej nejasna, treba jo je razširiti. Ni točno jasno, kdo je odgovoren in ni vedno uh, jasno, da se uporablja načelo onesnaževalec plača, tako kot izpostavlja uh, poročevalka. Če bi prišlo do razlitja v zaprtem morju, bi bila situacija bistveno hujša kot naprimer na Severnem morju. In Če zaključim, pri zagotavljanju tega, kaj morajo narediti evropske, eh, evropske družbe zunaj evropskih mm, voda, tukaj bi bila malo manj defenzivna. Zagotoviti moramo, da podjetja, ki so registrirana v EU, eh, morajo delati v skladu z našimi evropskimi standardi. Mogoče ne točno na isti način, ker morajo upoštevati lokalna, lokalne predpise, ampak eh, zahtevati moramo od njih, da uporabljajo iste standarde znotraj EU kot zunaj. Gospa Rivazi. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe Ford, ne le za poročilo, temveč tudi za njeno odprtost pri sprejemanju predlogov sprememb. Moram pa podariti štiri točke. Prvo, preventivno delovanje, potem sodelovanje in uh, odgovornost predvsem. Glede preventive, ko vidimo, kaj se dogaja z nesrečo v Fukushimi in v Mehiškem zalivu, vidimo, da imamo sicer super sodobne tehnologije, vendar takoj, ko pride do nesreče, kot je bilo naprimer v Mehiškem zalivu, ne uspemo zaustaviti iztekanja, naprimer, kar je veliko lažje kot v primeru Fukushime, kjer se dogaja pravzaprav isto na drug način. Še vedno ne vemo, kaj storiti. Torej je treba ustrajati na preprečevanju nesreč in na zmanjševanju tvega na najnižjo možno mero. Kadar gre za vrtine v morju, vemo, da imamo že nekaj izkušenj z nesrečami vendar očitno še nismo uspeli združiti moči, da bi našli neko ustrezno tehnično rešitev, še preden pride do nesreč. Zato mislim, da moramo zahtevati, da se najdejo sredstva za to vrstne raziskave, da se najdejo rešitve za primere nesreč, kot je naprimer bila v Mehiškem zlivu, da ne omenjam jedrskih elektrarn. Glede tega, kar so povedali tudi drugi, ki so se oglasili, mislim, da je zelo pomembna izmenjava izkušenj. Kot smo že slišali danes, veliko podjetij ima svoje izkušnje, vendar ni ustrezne izmenjave dobrih praks. Sem tudi naklonjena nadzoru, menim, da mora imeti EMSA večje pristojnosti in pooblastila, vendar se mi zdi, da bi morali imeti nek organ, ki bi bil neke vrste kontrolor, ki bi preverjal tudi naše standarde, evropske standarde. Če tega nimamo, potem bo težko doseči kakršen koli red. Ko je gospod Oettinger zahteval preizkuse, tako imenovane stres test, Ste videli, kakšen je bil odziv. Francija je bila takoj odločno proti. In če bo prišlo do neke nesreče, boste videli, da radioaktivni oblaki ne poznajo meja in kar se zgodi na enem koncu Evrope, vpliva na drugi konec. Zato moramo nadzirati delovanje tovrstnih podjetij, upoštevanje vseh standardov, ki jih imamo in ki jih bomo še sprejeli. In mislim, da je tu res treba storiti odločnejši korak. Potem glede odgovornosti, menim, da moramo določene zadeve zelo razjasniti. Če neko podjetje vrta na nekih recimo srednjih globinah, da prevzame določeno odgovornost do okolja, da ustrezno ukrepa že v smislu preprečevanja, potem seveda pa V primeru nesreče moramo poskrbeti tudi za odškodovanje žrtev. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Ja, Dragi kolegi, moramo malo gledati ure. Saj, na uro se imamo še druge točke na dnevnem redu. Zato bomo sedaj vključili uro. Poročevalcem Vesenci smo dali malo več časa. Ehm, sedaj pa predlagam dve minuti. Prvi je Paul Rubik. Hvala. pred nedavnim smo imeli tudi šefa ameriške varnostne službe, ki nam je poročal o um, tej nezgodi na, na platformi Deepwater in je tudi povedal, kdo je pristojen. Prosil bi, da se to poročilo vključi v naše poročilo, kajti kaže se tudi, kje so bile pomankljivosti, predvsem tudi pri odzivu na nesrečo. Tu ne gre samo za nafto in plin, ampak kot eh, vemo, zaradi nedavnih dogodkov naša morja ogrožajo tudi jedrske elektrarne in zato so varnostni ukrepi nujni in morajo biti pravočasni. Hvala. Hvala lepa za vaše opozorilo. Gospod Girek je pa naslednji.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 In pripraviti moramo nove tehnične standarde, ki bodo taki, da bodo zagotavljali, da vsaka vrtina je zaščitena od skoraj, da obstajajo posebne varovalke, tako da ne iščemo neprestano neke zamaške. Skrinjam se z gospodom Skinnerjem. V tem smislu. To je treba razviti. Poznamo obstoječe eh, varnostne in tehnične postopke. Razviti moramo standarde, pa ne samo v Evropi. Omenjamo Palsko morje, Severno morje, ampak ne smemo pozabiti na Kaspijsko morje, kjer pravzaprav je ogromno vrtanja, eh, kjer vrtajo tudi nafto. Torej standarde je treba ponuditi tudi tej regiji. Predlagam, da ne damo dovoljenja tistim podjetjem, ki ne izpolnjujejo tehničnih varnostnih standardov. Hvala lepa, predsedujoče. Moram reči, da je premalo povdarjeno, da Evropa sicer lahko stori marsikaj, zelo pomembno vzpostavlja. Uh, pravzaprav številne standarde za vse vrste tehničnih zadev, za porabo električne energije, za izpušne pline in tako naprej. Kako ta velika Evropa ni sposobna vzpostaviti omejitve glede zagotavljanja varnosti svojih državljanov. To je kot da bi si predstavljali, da nekaj, kar eksplodira na morju, ne oneznaži nič drugega kot svojo bližnjo okolico, ampak temu ni tako v primeru naftnih vrtin. Sami smo že slišali, kaj se zgodi, če britansko podjetje ni previdno in s tem onesnažuje države na drugi strani sveta. Potem gre tukaj za zadeve, ki jih preprosto ne morem razumeti. Berem, da gre za ekskluzivno pristojnost držav članic, ko govorimo o tem, da tu ni prave dodane vrednosti in tako naprej, gospod predsednik, ko govorimo o vsem tem, ko ne dajemo prave odgovornosti industriji, se sprašujem, kako bodo lahko te industrije ustrezno ukrepale, če jim ne damo pravi pristojnosti, če po drugi strani ne investiramo dovolj v raziskave. In eh, posledica vsega tega so tudi vsi tisti kamioni, ki onesnažujejo vaše ulice, dame in gospodje, tam, kjer živite. Bodimo realistični, bodimo pošteni v razmerju do naših evropskih državljanov in Zato moramo imeti neka enotna pravila, ki bodo zavezovala vso industrijo, da mora spoštovati varnostna pravila v interesu naših državljanov. Namreč, kot vemo, svoboda enega se neha tam, kjer se začne svoboda drugega in to velja vse posod, tudi na tem področju. Äh, Hvala besedo bi dal tudi komisiji. Gospod Panek je tukaj, če prav vidim. Ali, gospod, ali kdo drug? Ni nikogar z komisije? Izvolite. Morning, Hvala, gospod predsednik in vsem skupaj lepo zdrav. Naj se sprva poročevalki zahvalim, da je prevzela to temo in da je sodelovala pri nekaterih dogodkih, ki jih organizira komisija. Zelo smo veseli, da ta razprava poteka v parlamentu. Naj si bo to potem na koncu poročilo ali kak drug dokument, to ni nekaj, na kar lahko vplivamo. Eh, pozdravljamo pa razpravo in njene izsledke, kakršnekoli naj si bodo. Veseli smo, da obstaja širok konsens eh, znotraj eh, odbora samega in upam tudi v samem parlamentu o tej tematiki in to je zelo spodbudno. Eh, ravno tako smo in to želim izpostaviti eh, priča temu, da eh, sedaj govorite ravno o tistih zadevah, ki smo jih mi izpostavili v sporočilu oktobra. To pomeni, da smo si kar edini glede tega, kaj je treba narediti in to krepi naše napore. V tej fazi to poročilo, kot je sedaj pripravljeno, je pripravljeno za analitično razlago um, situacije in ne podaja posebnih eh, rešitev, ampak eh, moram reči, da se nam to ne zdi problematično. Nekatere rešitve smo že predlagali sami in od njih smo pripravljeni z vami naprej razpravljati. Res je dobro, eh, da celo večina zahteva evropsko rešitev. Eh, to je nekaj, kar nas zelo zanima. Seveda upoštevaje so razmernost in eh, subsidijarnost. Zahtevati moramo uh, evropsko delovanje tam, kjer eh, se lahko doda vrednost k temu, kar že počne industrija in regulatori. Industrija sama je zelo ambiciozna, pravočasno se je odzvala, vendar pa kar nam je do sedaj predstavila in naj samo povem da bodo ravno kar eh, razkrili eh, delo eh, svoje globalne skupine za odziv. To je zaključke te skupine bomo k malu videli in jasno nam bo, kje so omejitve industrije. E, imajo nove tehnične rešitve, ampak jasno e, povejo, da niso. E, dovolj usklajeni pri odgovornosti, da tukaj ne morejo narediti veliko in tukaj je treba vključiti javni sektor. In tudi sami se lahko posamezno zavežejo k odličnosti in varnosti, to pa ne morejo zagotoviti za celotni sektor. Torej, eh, s komorkol se pogovarjate iz tega sektorja, pristajajo na eh, pristop varnost kot prvo, eh, ne morejo pa prevzeti odgovornosti, da bodo pri tem odgovorni za celotni sektor celoten sektor in ravno tukaj regulatori eh, lahko eh, predpišejo, da pristop eh, varnost prva ali nekaj podobnega najboljše prakse, da to mora biti standard za se, celotni sektor in ne le za najboljše v tem sektorju. Videli bomo, kako bo to šlo. Uh, Eh, ali bo to izvajano preko um, predpisov ali bo obstajal nek eh, bolj mehek pristop, to je stvar odločitve na osnovi razprave. Seveda, že sedaj izvajamo uh, presojo vplivov in uh, upam, da vam bomo na koncu lahko predstavili prave rešitve. Uh, veliko uh, zadeve tukaj, ki jih ne bom posamično omenjal, ampak ne gre samo za reševanje vprašanja, ali potrebujemo um, ukrepanje ali preprečevanje. Mislim, da potrebujemo oboje, delati moramo na preprečevanju, veliko delati. Ugotavljamo pa seveda, da gre za industrijo, da je to normalno, da v industriji obstajajo tveganja, da jih lahko obvladamo ali zmanjšamo in na koncu potem tudi zmanjšamo, uh, minimiziramo njihov vpliv na ljudi in gospodarstvo. Uh, zelo sem vesel, da je ta razprava konstruktivna in in produktivna in uh, veseli nas, da bote, ste prišli do izsledkih pomembnih za naše delo. Hvala, sedaj podajam besedo poročevalki gospe Fordovi. Najlepša hvala, hvala za vse komentarje. Poskušala bom odgovoriti na vse. Najprej naj, si bomo na jasnem, o čem sploh govorimo. Namreč vseh globokomorskih uh, vodah ni prehaja nujno do visokega pritiska in v vseh plitvih morjih. Pritisk ni vedno nizek. Sama sem videla rezultate raziskav, videla sem primere na, v Severnem morju naprimer, in tudi drugod, kjer to ni vedno logično. Tako da ne moremo vedno posploševati in reči, da je najnevarnejše ravno ob globokomorskih vrtinah. To je zelo odvisno od vsake posamezne lokacije namreč. Naj začnem s komentarjem Petra Skinnersa. Strinjam se, da moramo zagotoviti, da ne bomo zanemarili eh, varnostne prakse na enem konkretnem področju samo zato, ker se naše zakonodaje na nekaterih mestih podvajajo, drugod pa prihaja do vrzeli in prav tako moramo poskrbeti za čim boljšo, čim sodobnejšo tehnologijo za piral, da lahko možna uhajanja čim prej učinkovito zaustavimo. Zdi se mi, da eh, sedaj že obstaja ustrezna eh, tehnologija, da je industrija vse v Evropi že seznanjena s tem in v vsakem primeru se mi zdi edino pošteno in odgovorno, da tisti, ki je odgovoren za napako in iztekanje, tudi plača stroške vseh potrebnih ukrepov za zapiranje. Seveda je kritičnega pomena tudi to, da obstaja odgovornost na kraju samem za zaprtje možnega izteka, če pride do nesreče in sama sem zadeve zelo podrobno proučila in prepričana sem, da je postopek, ki je sedaj v rabi sicer drag, vendar primeren in da moramo imeti vedno na kraju samem odgovorno osebo, ki lahko prevzame odgovornost za to vrstno odločitev, ker je to nujno potrebno. Dobra praksa torej že obstaja. Seveda govorimo tudi o plinu, ne samo o nafti. Jasno je, da gre za številne nevarnosti pri možnih iztekih, tudi eksplozija plina je nevarna zadeva. Potrebna pa je seveda tudi boljša koordinacija, ne le na ravni Evropske unije, temveč nasplošno, mednarodno in eh, še zlasti, če razmišljamo o primerih, eh, v najslabših možnih primerih. Pogovarjali smo se o tem tudi eh, stroko in dejstvo je, da Tudi vse naložbe, ki so doslej potekale na tem področju, niso bile nujno eh, najbolje razporejene, morda se je preveč pozornosti dajalo nesrečam stankeri, naprimer, na mesto drugim možnostim izteka. Ampak sedaj je treba poskrbeti tudi za ustrezno preventivno organizacijo, za mobilne enote, morda strokovnjakov, tehnikov, ki bodo sposobne hitrega premikanja. Zaenkrat pa imamo tudi pomankljivo zakonodajo, vse zaenkrat tako ugotavljam na podlagi tega, kar sem preučila treba je pogledati zelo specifične vidike ureditev, ki jih imamo. Potem je bil, bil tu še komentar o javnem sektorju in odgovornosti le tega. To je sicer res, ampak nikoli ne bomo imeli uh, javnega sektorja kot tistega končnega uh, operaterja, niti ne more javni sektor neposredno izdati zakonodaje, zato je treba poskrbeti za ustrezen pretok informacij, za sodelovanje in koordinacijo. Pomembno pa je, da imamo tudi neodvisne strokovnjake, z njimi sem govorila ravno v torek in govorili so mi tudi o tem, da imajo uh, določene uh, načrte, ki naj bi bili sicer neodvisno potrjeni, vendar se potem, ko sem jih vprašala v podrobnosti, izkazalo, da sploh ne gre za neodvisen pristop. Pomembno je torej, da se staknejo glave strokovnjakov, da ugotovimo, kakšna sredstva in vire potrebujemo. Iz držav članic smo slišali sicer, da imajo svoje zakonodajalce, ki se ukvarjajo s tem, vendar niso ustrezno usposobljeni in nimajo zadosti izkušenj. Pomembno je torej, da obstaja boljša povezava med tistim, ki oblikuje predpise in pravila in med konkretnim operaterjem na kraju samem. Tu je potem še vprašanje ustreznega usposabljanja. Tudi na forumu komisije smo se pogovarjali o tem. Pomembno je tako usposabljanje kot izmenjava podatkov. Jasno je, da moramo uveljaviti tudi više eh, standarde, da moramo upoštevati že obstoječe visoke mednarodne standarde in če postavimo mm, evropsko raven kot merilo, potem moramo vsi dosegati to raven. Če nimamo režima inšpekcije, s tretje strani, če lahko temu tako rečem, potem uh, tudi uh, ureditev ni možna, uh, tako kot si to želimo. Tak primer imamo že v Severni Afriki, kjer je bil v bistvu inšpektor eh, vedno povezan z enim od neposrednjih udeležencev v celotnem procesu in ni bil neodvisen. Zato moramo razmišljati o tem, ne le da imamo ustrezno zakonodajo, temveč da se tudi pravilno izvaja. Pomembno je tudi zbiranje podatkov. Strinjam se z vsemi, ki ste spregovorili o tem, da sicer obstajajo določena znanja in informacije, vendar so ponavadi razdrobljeni po posameznih strokah in strukturah znotraj industrije. Potem obstajajo tudi neka notranja pravila znotraj same industrije, ki pa tudi niso v splošni veljavi glede boljšega financiranja, boljše opreme, se strinjam z vami, temu je treba nameniti ustrezna sredstva, vendar ne vem, ali bi morali temu nameniti samo nek sklad z denarjem, ali bi morali govoriti o konkretni opremi in jasno je, da moramo imeti ustrezno opremo za vse, omejevanje izteka tudi na kraju same. Mislim, da sem se s tem odzvala na bistvene komentarje in se že naprej veselim na daljne razprave. Hvala lepa za enkrat, kot rečeno, je čas strogo uh, odmerjen. Torej bomo šli na točko sedem um, in sicer uvedbi programa za politiko radiofrekvenčnega spektra in bom dal besedo Gunnarju Hekmarku. Uh, uh, Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegom, vsem poročevalcem v senci za številne predloge sprememb, ki pa so bili vsi konstruktivni in vsi tudi izhajajo iz pomembnih pomislekov in opozarjajo na zadeve, ki jih je treba v tem procesu izboljšati. Upam, da se lahko zedinimo v številnih primerjih in se dogovorimo za kompromis, ne da bi se s tem eh, kakorkoli odmaknili od uresničevanja začrtanega cilja. Vsi si želimo, da bi bila Evropa na tem področju vodilna in preden se lotim razprave o različnih eh, predlogih sprememb, bi rad samo podaril še enkrat na kratko, zakaj gre, gospod predsedujoči. V 90-ih letih je bila Evropa v vodilnem eh, položaju na področju telekomunikacij in potem smo videli, kako pomembno eh, se je razvijal internet in tudi široko pasovne povezave, to je bilo pomembno tako za zasebne uporabnike kot za industrijo. Učinek vsega tega razvoja na državo pa je bil tudi velik. To je zadevalo tako kulturne kot gospodarske in politične vidike družbenega življenja. In sedaj so tu ravno uh, zastavljeni naši poglavitni cili za izboljšanje stanja v stroki v Evropski uniji. Že večkrat sem povdaril, ko smo se pogovarjali o tem poročilu v odboru, gospod predsedujoči, če hočemo biti vodilni, se moramo odločati tako, da bomo lahko vodilni. In zato je pomembno, da smo najboljši, ne samo na prvem mestu. In tudi bolje je biti kvaliteten tretji, kot samo poimensko prvi. Lahko vam zagotovim, da so vsi, ki so sodelovali v razprava, vključno s eh, poročevalci v senci, veliko prispevali k temu, da eh, izboljšamo svoj pristop k temu, kako doseči vodilno vlogo. Se pa naša mnenja ponekod tudi razhajajo in zaradi tega želim reči, da je nemogoče spreminjati zadeve, če niste pripravljeni na spremembe. Tako da se ne moramo sedaj zanašati na to, kakšne so bile zadeve v preteklosti, če nismo pripravljeni storiti nekaj, da spremenimo zadeve na bolje v prihodnosti. In razumem, da v tem duhu izveni tudi večina predlogov sprememb. Dovolite mi naj se dotaknem štirih poglavitnih tem, ki so se izoblikovale med razpravo. Prva je tako imenovani konflikt med TV kulturo in novimi storitvami. O tem so razprave sicer šele na začetku, govorili smo o tem tudi s poročevalci v senci in ugotovili smo, da temu ni treba reči ravno konflikt ali spopad, ker nove tehnologije vedno ponujajo tudi nove možnosti, tako kulturi kot televiziji in nasplošno, pa se vedno lahko Eh, obstajajo novi načini za razvoj televizije tudi preko meja tehnologij, ki smo jih doslej poznali. In zato ne smemo gledati na spremembe, ki so potrebne kot na neke vrste žrtev. Moramo videti vse to v luči novih priložnosti in v tem smislu iskati tudi kompromise. Potem prihaja tudi do tako imenovanega nasprotja interesov, če naj poenostavim zadeve med eh, interesi posameznih držav, članic in širšim evropskim interesom. Zato je eh, pomembno, da se zavedamo razlik, da spoštujemo te razlike, da države članice imajo pristojnosti odločanja in izbir. Moramo prav tako poiskati tudi skupne rešitve. Če ne se vrnem nazaj na stanje, kakršno je bilo v 90-ih letih, ko je Evropa prevzela vodilno vlogo, je bilo tako predvsem zaradi dveh razlogov. Najprej zaradi tega, ker je Evropa deregulirala eh, trg eh, telekomunikacij, kar je dalo nove možnosti podjetjem in novim pobudam. Prav tako pa smo imeli ustrezne visoke standarde, ki so omogočili industriji, da je bila konkurenčna ne le v Evropi, temveč tudi mednarodno. To je bilo ključnega pomena in tudi strateško se je izkazalo za koristno. Mislim, da moramo razmišljati naprej tudi v tem smislu. Spoštujemo to, kar je v pristojnosti držav članic, vendar bo za vse koristno, če se potrudimo in v čim večji meri harmoniziramo zadeve na evropski ravni, ker bomo ravno s to panevropsko priložnostjo vsi skupaj največ dosegli če pa se odločimo, da temu ne bo tako, potem se moramo tako odločiti, vendar naj bo odločitev jasna. Mislim, da moramo vsi prispevati k temu, da se zadeve premaknejo naprej kar nekaj predlogov sprememb zadeva pravzaprav nove tehnologije, ki so še v razvoju, sam to zelo pozdravljam in to bomo vključili v različne kompromise. Seveda se moramo ukvarjati s tem, da eh, se lotimo vseh eh, novih pristopov, da zagrabimo vsako novo priložnost, tudi vse nove tehnologije, ki so učinkovitejše in Vendar le moramo poskrbeti tudi za to, da ena tehnologija ne prizadeva oziroma ne škodi drugi, ker razvoj je trenutno tako hiter, da včasih države članice s svojimi zakonodajnimi ureditvami niti ne sledijo temu. Sedaj se moramo vprašati tudi, eh, ko je treba eh, preseliti, premestiti in reorganizirati različne storitve znotraj spektra, še ni jasno, kako se bomo tega lotili. To je seveda v pristojnosti držav članic, vendar eh, morajo države članice same zagotoviti, da so te migracije, te spremembe eh, možne brez večjih moten in težav za obstoječe storitve. Gospod predsedujoči, vsega skupaj je okrog 50 predlogov spremembe da mislim, da bomo to uspeli pokriti z 21 kompromisnimi predlogi sprememb. To vam bom takoj razložil, gospod predsedujoči, da boste lažje organizirali glasovanje. Mogoče bo najbolje, če bomo vsi ob glasovanju razmišljali o tem, da moramo imeti skupen eh, pristop, o tem smo se pogovarjali tudi kot rečeno sporočevalci v senci. Zaenkrat so razprave, lahko rečemo, usmerjene pozitivno, poskušamo to povezati z razpravo o eh, naših namenih, ciljih in obsegu potrebnih sprememb, tako da bi to nekako povezali v celoten svežen telekomunikaciji. Tudi vi, gospod predsedujoči, ste podali svoj predlog v tem smislu in z največjim veseljem sem vam prišel naproti glede regulatornih načel in eh, tega, kako jih bomo izvajali, kako bomo razločevali med različnimi načini uporabe novih tehnologij. Tudi tukaj imamo večje število predlogov sprememb, ki so povezani eh, s telekomunikacijskim svežnjem, tudi to bo potrebno najti kompromis, vendar mislim, da lahko računamo s tem, da nam bo to uspelo, da si odpremo nove perspektive. Potem je tu še predlog v tretjem členu. E, če se spomnite, sem sam predlagal, da bi morali sprostiti 1200 MHz do leta 2015. Eh, upam, da se vsi zavedate pomena tega. Sam bom na tem ustrajal in eh, razumem tudi kolege, ki so podali svoje predloge sprememb v smislu še večjega povdarjanja, da Evropa potrebuje čim večjo hitrost in čim večjo zmogljivost in v tej luči tudi upam, da bomo oblikovali kompromise vendar prav tako glede tega člena je pomembno tudi, da imamo kar nekaj predlogov sprememb, ki prihajajo iz vseh političnih strank in podarjajo, da je treba eh, spoštovati raznolikost tudi na področju širokopasovnih komunikacij, tudi uh, spoštovanje dodeljenih eh, območij, da moramo poskrbeti za varnost delovanja teh sistemov, vendar se ne smemo odpovedati možnosti reforme za to, da dosežemo spremembe na boljše. Glede konkurenčnosti je tudi bilo oblikovanih kar nekaj predlogov sprememb, ki so celo močnejši od tega, kar sem sam predlagal. To me zelo veseli, ker to je tudi eno od bistvenih vprašanj. Namreč ne gre za neko statično področje ali neko statično industrijo. Vedno moramo omogočati novim operaterjem, novim udeležencem na trgu, da vstopajo na ta trg. No in potem še nekaj predsedujoči kar je tudi pomembno in vse pravzaprav vodi k temu, kar najdemo v šestem členu, kjer eh, je večina kolegov podprla mojo, moj predlog. Nekateri so imeli sicer drugačne predloge, vendar je vsekakor treba spoštovati tudi države članice, ki so se v preteklosti soočale z določenimi težavami, da je konkretno povem, eh, da je šlo za Sovjetsko zvezo, Belorusijo, Ukrajino, ker je šlo dejansko za težave pri pogajanjih o porazdelitvi eh, frekvenc. In eh, to je treba razumeti tudi z njihovega stališča. Upam, da smo uspeli na podlagi razprav med poročevalci v senci, oblikovati ustrezne ciljne vrednosti, vendar tudi z možnostjo izuzeti za te posamezne primere. Potem na drugi strani spektra imamo tudi eh, močno podporo, da se zedinimo glede pasov 2,3 in 3,5 in v zvezi z 700. Nekateri kolegi so tudi hoteli, da uh, celo odločneje nastopimo in začnemo s tem že kar takoj. Če se spominjate mojega poročila, sem predlagal, da komisija ponovno pregleda in po potrebi tudi ukrepa in pripravi ustrezno strokovno razpravo. Kot pa smo vsi že slišali v številnih govorih političnih vodi, vedno eh, uporabljajo radi frazo, jutri se začne že danes. To smo zagotovo vsi že nekje slišali. To pa še zlasti velja, če govorimo o tem področju ker če je treba odpreti področje 700, In če je časovno omejitev 2016, ko bomo imeli mednarodno konferenco o telekomunikaciji, ja, potem moramo imeti možnost, da so te zadeve odločene že v letu 2012, da bomo lahko oblikovali Eh, celoten dnevni red in potek dogajanj. To je zelo aktualna tema, to moramo storiti torej že danes. In če nekateri pravijo, da se o tem sploh ne nameravajo pogovarjati, o tem niti leta 2016, potem se mi to ne zdi odgovorno, glede na to, s kakšnimi izzivi se soočamo. Tisto, kar piše v kompromisu, ki mislim, da je dosegel podporo večine skupin je, da bomo zahtevali od komisije, da odločno ukrepa na tem področju in da bo s tem ustvarila tudi nove možnosti za napredek. Torej, zaenkrat nimamo nobene odločitve v zvezi s pasom 700 MHz. In eh, zato tudi ne vem, kakšen, bomo, kakšen kompromis bomo lahko dosegli, vendar upam, da smo na dobri poti. In predsedujoči, želim si tudi, da bi večina kolegov razumela, da smo skušali vključiti vse njihove pomisleke in komentarje v zvezi s tradicionalnimi storitvami in s tem, kako jih bomo nadomestili po najboljši moči na evropski ravni. Prav tako pa smo se dogovorili, da bomo poskušali iti še dlje, da bomo zelo ambiciozni, še ambicioznejši, kot sem bil sam v izvornem predlogu in to je po moje zelo dobro, še zlasti gospod predsedujoči, če hočemo biti številka ena. Jens Rode, hvala gospod predsednik, hvala gospod Hökmark. Najprej bi se zahvalil gospodu Hökmarku za njegov zelo pragmatičen in fleksibilen pristop Vsi, ki smo sedeli za pogajalsko mizo, smo si prizadevali upoštevati številne predloge sprememb, posebej iz odbora za kulturo. Mislim, da nam je vsem popolnoma jasno, da bomo s to zakonodajo prevzeli veliko odgovornost. S tem lahko odstranimo številne ovire pri tehnološkem razvoju. To pa zahteva, tudi pogum za to, da se ponudi priložnosti vsem akterjem na trgu. Potrebujemo panevropsko sodelovanje, zato da bodo ponudniki prejeli oziroma potrošniki prejeli najboljše ponudbe po najboljših cenah, ne da bi morali pri tem regulirati te cene. Moramo pokazati pogum in iti po pravi poti v prihodnosti. Vsi pa vemo, da gre tu za več milijard evrov pri tej zakonodaji. Če tega ne bi bili vedeli ob začetku tega postopka, potem morda sedaj vsi to vemo sedaj, saj smo se srečali številnimi akteri z celega sveta. To, da danes govorim nemško, ima prav poseben razlog. Doživel sem namreč zelo močan nemški lobby in to mi je čisto všeč nemščina in vse, kar je nemško, mi je všeč. Vendar pa obstaja, pod, oziroma ugotovil sem, da na določenem področju nemška industrija gre popolnoma napačni poti. Namreč, ko vzpostavljajo sliko, da gre za nasprotje med otvoritev nove um, platforme in pa proizvodnjo in pa distribucijo kulture. Žal mi je, vendar to moram povedati to vse skupaj ni smiselno, da se vzpostavlja tu neko nasprotje. Kultura je neutralna od tehnologije, kultura se giblje v vseh krogih in čim cenejša je in čim večje razsežnosti ima, boljše je to tudi za, razšezno, raz, za širitev kulture. Članom odborov za kulturo bi rad povedal, da kulturni razvoj s to zakonodajo ne bo okrnjen, ampak ravno nasprotno bo okrepljen. Če naši mediji skušajo nekako spostaviti napačno sliko, da bo ta zakon vodil do okrnitve kulturnih vsebin, potem gre tu za nekaj čisto drugega. Namreč gre za željo ohranjanje uloge vratarja. Zelo intenzivno se ukvarjam z vprašanjem frekvence že kar 15 let in poznam to igro. Željo, da bi ohranili to vlogo vratarja in vodilno vlogo, je razumljiva in je tudi legitimna. Ampak izhodišča so napačna če potem pri vseh amandmajih ugotavljamo, da gre za nasprotje med zagotavljanju kulturnih vsebin in koriščenju industrijske oblike distribucije, tu ni teh razlik. Gospod Hekmar, ko bi rad povedal, da čeprav cenim njegovo veliko empatijo do tako članov odbora ITRE kot kult, pa obžalujem, da, dober, da se dober in vizionarski dokument spušča v ta napačna izhodišča oziroma to izhodišče, da je neko nasprotje med kulturnim in socialnim razvojem. Ravno nasprotno. Smer je zaenkrat še prava. Vendar vas prosim, da obdržite to smer. Potrebujemo močno evropsko konkurenco s tehnološkim razvojem, liberalizacijo in skupno evropsko šahovnico. In to je od, torej, to bo namreč vsem uporabnikom vseh tehnoloških sredstev imelo le eno korist, namreč korist v smislu kulture, v smislu inovacij in tako naprej. Upam, da bodo nadaljna pogajanja res uspešna. Hvala. Hvala, kolega Rubik. Hvala, predsedujoči. Mislim, da imamo zgodovinsko priložnost namreč, da preidemo iz linearne na digitalne storitve in to nas sili v to, da razmišljamo, kako bomo lahko izkoristili to zgodovinsko priložnost. Naša naloga pa je, da Evropski komisiji damo mandat in povemo, da ne gre samo za nacionalne pristojnosti, ampak da gre tu za evropske interese, ki jih velja uveljavljati. In tu ne moremo čakati do leta 2016 in ne moremo se omejiti na nekaj malo področji eh, frekvenc, ampak moramo kot parlament izkoristiti to priložnost, ki jo imamo. Zato je jasno, da ta mandat velja za imenovane frekvence, vendar pa je treba tudi si ogledati, katere frekvence vojaško področje ne uporablja več in to bi lahko uporabljali tudi za organizacije za pomoč, kajti ravno v um, primeru naravnih nesreč je pomembno, da so te komunikacije zelo močne in, ravno, in potem te vse um, organizacije ne bi imele več probleme z komunikacijo, ampak bi imele na teh frekvenčnih območjih um, možnost dobre kvalifikacije in ravno v tem obdobju tudi kibernetske vojne in kibernetskih napadov bi bilo potrebno vključitev v evropsko arhitekturo. In s tem bi pozvali komisijo, da tudi ta mandat preveri, da zagotovi dobro komunikacijo vsem organizacij za pomoč v krizah in v sili in zato, da lahko tukaj ohranimo dobro komunikacijo. Thank you, Chairman. And um, Uh, Hvala, predsedujoči. Dovolite mi naj začnem s čestitko kolegu Hrkmarku za njegovo poročilo in tudi za njegovo vešče prepletanje vseh teh predlogov sprememb in kompromisov. To je tako vešče naredil, da bom sam potreboval še več časa, da bom dejansko razumel, kaj je vključil in česa ni vključil. Vendar bi vseeno rad podal še nekaj svojih splošnih pripomb v zvezi s tem, kar je pravkar povedal. Ugotavljam, da je vseeno skupnost mobilnih operaterjev nekoliko razumnejša, čeprav so prepričani, da so oni edina možna rešitev, da bodo ljudje v prihodnje potrebovali samo njih in da bodo samo preko njih gledali kulturne osebine, medtem ko bodo vsi drugi mediji izumrli. No, po eni strani razumem, da imajo ta občutek, uh, Eh, nimam sicer eh, občutka, da imajo prav, vendar lahko spoštujem njihovo mnenje, čeprav bi oni tudi morali spoštovati druge medije, druge oblike prenašanja informacij in komunikacij in eh, tudi razprave o območju 700 MHz so sedaj vedno ostrejše vendar upam, da se nam ne bo preveč mudilo in da ne bomo na vrat na nos prisilili tiste, ki še vedno dajo zunaj spektra, eh, da se podredijo eh, obstoječim eh, načinom, ker te zadeve se bodo še razvijale in lahko pričakujemo nove in drugačne rešitve. Zdi se mi, da smo nekoliko spregledali različne možnosti, in tudi prihodne možnosti tehnološkega napredka in inovacij, morda bi bilo dobro, da se spomnimo, koliko teh inovacij je že bilo samo v zadnjem času, sploh glede uporabe različnih frekvenc. In tako si lahko predstavljamo, da bodo naši prijatelji v mobilni industriji postali še učinkovitejši tako da upam, da bomo upoštevali tudi eh, radio in televizijo in eh, tudi njihove potrebe. Vsekakor pa je treba vnaprej razmišljati tudi o možnih inovacijah, o možnih novih pristopih, o novih načinih uporabljanja širokopasovnih storitev in širokopasovnega interneta. načeloma se lahko strinjam z gospodom Rubikom in z njegovim zanimanjem za tako imenovane rezervne sektorje. Videti je namreč, da je tu še kar nekaj belih območij, nekaj eh, rezerviranih območij za nacionalne organe te ali one vrste. In to bi morali bolje pogledati, kaj imajo ti posebni organi v oblasti v državah članicah in kaj bi se dejansko lahko sprostilo za splošno uporabo. Morda, zakaj bi samo radio in televizija plačevala davek, eh, zakaj bi ščitili to ali ono obliko javnega sektorja, razen seveda, kadar gre za posebne upravičene primere, zakaj bi imeli blokirane posebne frekvence, če to ni nujno potrebno ali pa če že javni organi vse to uporabljajo, ne, potem vsaj plačajo za to. V nekaterih državah članicah bi se to še zlasti poznalo v luči obstoječe krize. Sam eh, pogosto dobivam pošto v zvezi s tem od zaskrbljenih voljivcev. To si moramo torej podrobneje pogledati. Pa še ena tehnična zadeva za katero mislim, da še ni bila rešena in sicer v zvezi z motnjami frekvenc eh, mobilnih telefonov in kabelskih operaterjev, eh, gre predvsem za te eh, domače uporabnike, torej za gospodinstva in menim, da je Nujno potrebno, da se vsi upleteni sestanejo, da najdejo način sodelovanja in iznajdejo neko delovno rešitev, ker mislim, da ni nujno potrebno, da prihaja do to vrstnih moten v frekvencah, ki motijo potrošnike. No, naj zaključim še enkrat zahvalo gospodu Hekmarku, ker je uspešno izpeljal ta celoten proces. Hvala. Kolega Lambert, sem sledstva. Und da müssen wir auch. Kolega Lambert, zadnji. Hvala lepa. Rad bi se odzval seveda na delo, ki ga je predstavil Guntar v predlaganih amandmajih. Mislim, da gre za zelo dobre amandmaje in mislim, da lahko podpremo kar vse. Navezal bi se tudi na to, kar je rekel Jens v zvezi z razmišljanje ponudnikov in tudi glede na to, kar je rekel Giles. Mislim, da nihče nima v lasti neke, nekega spektra, nekega prostora. In tako operaterji nimajo pravice, da si še naprej prilaščajo nekaj, kar mi smatramo kot splošno dobro. Uh, kar se tiče kulture, mislim, da to je pomembno in mislim, da moramo o tem razmisliti. Na eni strani imamo celo vrsto zasebnih oddajnikov, ki so tako rekoč kulturne, kulturna podjetja, gre za zasebna podjetja, ki pač opravljajo svoje delo in one naj pač konkurirajo tako kot si drugi. Ne vidim, zakaj naj bi neke vlade ali oblasti uh, jih obravnavale drugače kot druge. Drugače pa je, ko gre za misije v splošne dobro. Seveda ni vsaka vrsta kulture neka tržna dobrina. To pa je edino, kjer mislim, da bi potrebovali neke posebne določbe. Torej za ta del kulturnih dejavnosti ali pobud, ki res ne služijo dobičku, te bi morale biti deležne neke mere zaščite ali posebnega dostopa. In to mi ni bilo všeč določene stvari, ki smo jih slišali od določenih lobistov, namreč, da mešajo jabolka s hruškan. Torej, kultura ni vedno taka, da bi jo lahko tržili. Uh, Vseeno pa se ne smemo samo skrivati za tržnimi dejavnostimi. Torej, za tržne aktivnosti imamo prosti trg in tukaj ne pride do konkurence. In če posel pač ne cveti, smola. Takšen je trg. Torej, isto velja za mobilne operaterje. Če imajo dober poslovni model, če so dobri ponudniki, če imajo zanive zadeve, ki jih lahko prodajo, odlično. Če jim ne gre tako dobro, je to njihova stvar in ne, jim ne bo uspelo. Je pa tu del kulture, ki pa je namenjen splošnemu dobru, ki ni usmerjena v, v dobiček in to ne bi smel biti na prostem trgu, ampak potrebuje spodbudo in pri razpravi moramo ločiti te dve um, področji, kajti drugače bomo naleteli na celo vrsto problemov. Hvala. Hvala lepa. Če se strinjate s pogledom na uro in na kolege, ki imajo naslednjo točko na dnevnem redu, bomo sedaj zaključili. Tudi nimam drugih uh, pripomb. 12. aprila bomo glasovali, to bomo zagotovo še uskladili in zahvaljujem se za opravljeno delo in prehajam na naslednjo točko, če se strinjate. To pa je unija inovacij. Tu bi dal besedo kolegici Merkis. Izvolite. Thank you, um, Hvala lepa. Hvala vsem za predloge sprememb, ki ste jih predložili. 302 sem prejela z osmimi mnenji in drugimi komentarji, ki kažejo, kako zelo ste vsi zainteresirani za Unijo inovacij, ki je ena od pomembnih točk za pospeševanje ekonomske rasti in za pot ven iz gospodarske krize. Ravno sestavljamo kompromisne predloge in glede na to, da se strinjamo o pomenu inovacij, je pomembno, da naše interese tudi pospešimo. Torej, ne vidim problema pri doseganju sporazuma. Je pa nekaj vprašanj še, ki jih moramo razjasniti, kjer potrebujemo morda boljšo formulacijo ali boljšo predelitev tega, kar želimo. Naprimer, podjetništvo in raziskovalni centri in pa univerzi. Mislim, da to ni neke kontroverznosti. Saj v tem trikotniku ali kot ga jaz imenujem diamantu so vsi ti elementi, mejniki in ključni elementi za inovacije. Potrebujemo torej oboje, to ni neke, nekega nasprotja. Potrebujemo podjetništvo in pa podjetniški pristop, potrebujemo uh, podjetja in potrebujemo um, raziskovalne inštitucije in pa univerze in moramo vsem dati ulogo, ki se jo zaslužijo. Potem je tu vprašanje državljani in na drugi strani um, podjetja in tu gre tudi za neko navidezno kontroverznost, ampak jaz mislim, da te kontroverznosti ni. Kaj, te, kaj je poslovanje drugega kot državljani, eden ali več, ki se ukvarjajo s podjetništvom in ki so produktivni. Državljan je molekula, molekula naše družbe in tako ima več ulog kot državljan v demokraciji za svojimi pravicami in dožnostmi, hkrati pa tudi kot zaposleni ali kot podjetnik ali kot raziskovalec ali kot član vlade. Zato državljan zame ne igra, zame igra vlogo povsod in rada se bi povdarila, da kreativnost ali pa radovednost državljana je ključni element, ki jo potrebujemo, ki, jo želi, ki ga želimo um, podpreti, da bo lahko ustrezno rastel. Če bo imeli radovedne drž, podjetne državljane, potem bomo lahko imeli tudi inovativna podjetja, inovativne raziskave in inovativne vlade. Zato se že veselim, da bomo našli pravo formulacijo in pokazali, da tukaj ne gre za neka nasprotja. Potem gre spet za neko navidezno kontroverznost pri socialni inovaciji napram gospodarski inovaciji. Tu bi izpostavila, da preden sem prišla v parlament, sem bila zaposlena celo življenje v zasebnem sektorju. Delala sem torej v podjetjih, v gospodarstvu. In čeprav se zdi, saj sem v skupini socialistov in demokratov, sem zelo za gospodarstvo in za podjetja, ki so v srčiki mojega, moje zgodovine. Zame torej ni nekega nasprotja med socialno inovacijo ali pa tehnološko inovacijo, kajti socialna inovacija tu ne gre za to, da smo socialni, ampak gre za to, strinjam se z vsemi, da ni neke jasne opredelitve socialne inovativnosti. In zato tu prihaja do te navidezne kontroverznosti. Socialna inovativnost, po mojem mnenju, potem, ko sem preučila vse možne opredelitve tega, uh, te, tega izraza, gre za inovacije od spode na zgor. Ko imajo naprimer zaposleni možnost, da vplivajo na delovni proces in imajo naprimer regije možnost vplivati na pristop države članice, kjer imajo raziskovalci priliko, da vplivajo na usmeritve preiskovalnega instituta. Torej, Ne, gre pravzaprav za to, da lahko najmanjši deležnik vpliva na večjo celoto in to je pravzaprav to, kar si želimo. In s tem ponovno prihajamo k ulogi državljana v eni od svojih številnih ulog. In to je pač povezano z socialno inovacijo. Naj podam primer. Pri iPhonu ali smartphonu, kjer se razvijajo številne aplikacije, to počenjajo podjetja vendar v njih to počnejo, državljani, celo otroci. In od tega je odvisen seveda uspeh smartfonov in iPhonov in tako naprej. Stranskih učinkov tega podjetništva imamo torej veliko in socialna inovativnost, če bomo to opredelili kot pristop od spode na vzdolj ali kot eh, pristop soodeležbe kateregakoli člena družbe, potem se s tem strinjam. To sem želela povdariti. Podjetja so izjemno pomembna. In vsi si želimo inovacije. Zame je inovacija uspeh na trgu. Je nova ideja, ki jo uspešno umestimo na trg in uvedemo v družbi, ki jo potrošniki tudi sprejmejo res sem skušala izpovdariti izjemno pomembno vlogo podjetništva podjet, pri podjetjih, vendar pa bi to lahko še bolj izpostavili. Zahvaljujem se torej za vse vaše prispevke in upam, da bomo res našli skupno pot. Hvala. Hvala lepa. Najprej poročevalka v senci, gospa Rosatori. Zahvaljujem se tudi kolegici Merkis, ki za delo, ki ga je opravila, to je bilo zahtevno delo, pa seveda tudi vsem drugim poročevalcem v senci. Sama sem se ukvarjala z kolegi v EPP-ju o tem, um, o, o, o tem uh, poročilom na lastno pobudo in posvetovali smo se o mnogih uh, predlogih sprememb, mnoge smo vložili skupaj. Po mojem mnenju to poročilo ima neko vrednost okvirnega poročila. In je dejansko nekako bolj seznam načel, kot pa neko poročilo, ki bi vsebovalo uh, vsebine povezane z vsakdanjem življenjem. Poročevalka to zelo dobro ve, smo se v zadnjih tednih mi poskušali uh, Eh, osredotočiti ne toliko na eh, razpravo o sami zasnovi tega poročila, ampak smo razmišljali, ali ne bi bilo bolj eh, koristno, da bi delo komisije dopolnili, kjer govori sprva o socialnih inovacijah tako da bi predlagali sami komisiji pilotni program z eh, vključevanjem najboljših praks in primerov v celotni Evropski uniji. Torej, prednost se eh, spustimo v sam pristop eh, poročevalke, smo poskušali um, izvesti nekaj, česar, glede česar se vsi strinjamo. Državljanje v centru vseh eh, politik, eh, dejavnosti in strategij Evropske unije. Tudi ko govorimo o tem um, znanem. Um, trikotniku dajemo vedno v center le tega samega državljana. Vendar mi kot Evropa želimo iti naprej, vemo, kakšna je resničnost in imamo pristojnosti. Naj samo rečem, da smo mi odbor za industrijo in ne za socialne zadeve. To je prva zadeva, prva stvar. In drugo, socialna dimenzija dru zahteva sredstva. Eh, pomembno je vedeti, kakšna je filozofija, vendar pa na osnovi teh načel, s katerimi se moramo vsi vedno ukvarjati, potrebujemo in imamo nek um, vzorec, eh, neko strukturo, uh, ki nas opredeljuje. In če želimo v Evropi dejansko zagnati na novo neko industrijsko politiko, ki jo potrebujemo skoraj kot vsakdanji kruh, um, In glede na eh, zadnje eh, dogodke v državah eh, članicah je popolnoma jasno, da potrebujemo močno industrijsko politiko in zaradi tega se mi je zdelo pomembno, tako kot je to tudi zapisano v strategiji 2020, v strategiji za vire v Small Business Act, torej oživljanje gospodarstva lahko poteka predvsem uh, na področju najbolj inovativnih sektorjev. In to je tudi razlog, zakaj smo uh, se po eni strani strinjali s tem, da je pomembno uh, razmišljati o uh, inovacijah na uh, socialnem področju. Uh, o tem ni dvoma. Uh, vendar, če samo to omenimo in omenimo potem industrijo le kot eno od mnogih drugih tem, potem v tem trenutku nismo našli najbolj primerne rešitve. Glede na razpravo, ki je potekala, eh, glede na to, da so nekateri poskušali um, črtati inovacije, um, na socialnem področju, drugi pa so zahtevali, da se omejimo samo na to. Po mojem mnenju v tem poročilu bi želela postaviti jas, v centr jasno uh, potrebo po industrijski politiki. In mislim, da smo uspeli to deloma doseči z predlogi sprememb, ki smo jih uložili in verjamem, da bo še v naslednjih tednih čas za eh, doseganje dodatnih kompromisov, tako da ne bi končali na dveh bregovih. Hvala lepa. Še več se vas je prijavilo k besedi, ker pa ob enajstih pride komisarka. Vas prosim, da ste v dveh minutih gotovi. Gospod Sokalas je prvi. Hvala lepa, predsedujoči. Pripomba z moje strani. Gospa Satori in gospa Merkis sta opozorili na državljana. In vsa prizadevanja so smerjena proti državljanu, proti človeku. Torej državljan je pojem, ki pokriva samo neko omejeno dimenzijo demokracije. To je moja pripomba. Pri vseh socialno-političnih, gospodarskih, okoljskih in tehnoloških izzivih imamo več možnosti za odgovor. Evropska unija je že skušala najti odgovore in bo to počela tudi v prihodnosti. Inovacija pa je bistven sestavni del trikotnika znanosti in sem sodni izobraževanje, raziskave in pa inovacije. To je ta trikotnik in inovacije je pretvorba znanja v denar. Imamo znanje, imamo raziskave, ki predstavljata nekako koriščenje razpoložljivih sredstev in inovacija ima tudi ta potencial. Torej, naše prizadevanje mora iti v to smer, da bomo pospeševali in podpirali ta trikotnik znanja. Evropa ni nek eh, izoliran konček sveta na zemljevidu, temveč se mora pred, primerjati, kar se tiče raziskav, tudi z prostalim svetom. Imamo več kot 7 milijonov znanstvenikov na celem svetu, ki vsako leto naredijo veliko za napredek znanosti. In uložek v znanosti v zadnjih letih zrastel za 45 odstotkov. Imamo tudi države na pragu, ki, snaša, ki kot so Kitajska in pa Indija, ki vsako leto investirajo veliko za to, da omogoče številnim znanstvenikom izobrazbo. Tudi v Ameriki ugotavljamo, oziroma v ZDA, lahko zabeležimo največje število patentov in število znanstvenikov. To, kar predlaga gospa Satori, da naj bi se v okviru socialne in človeške dimenzije, ki jo kaže tudi gospa Merkis, da se tu zagotovi, da imamo tudi izhodišča za to, da bomo lahko to sploh zagotovili. Hvala, kolega Vidal Kvadras. Yes, um, thank you, president. Um, Hvala. Najprej bi rad povedal gospe Merkis, da se malce presenečen nad njenim, eh, njeni pripombi, da kljub temu, da je socialni demokrat, da podpira podjetja. Kot veste, gospa Merkis, vi kot socialna demokratka zagotavljate to, da se ustvari pogoje, ki omogočajo ljudem neko blaginjo, socialno varnost in ki ščiti tudi um, najbolj občutljive uh, skupine prebivalstva. In v ta namen pa potrebujemo vere in vere pa dobimo preko davkov. Davke pa plačujejo podjetja in njihovi zaposleni. Torej vi kot socialni demokrati morate podpirati podjetja, absolutno. Torej sploh ni problem. Uh, in ste zelo dosledna socialna demokratka s tem, da podpirate podjetja. Torej, zdaj smo to razjasnili, poleg tega pa bi rad čestital poročevalki za dobro delo, ki ga je opravila, zbrala je več kot 300 predlogov sprememb in eh, sestavila 45 predlogov kompromisov. Veseli me, da se v kompromisih odražajo tudi nekateri moji predlogi sprememb. Uh, ki sem jih predstavil skupaj z drugimi kolegi, torej osredotočanje na mala in srednja velika podjetja, je dinamo naše evropskega, našega evropskega gospodarstva. Uspeh malih podjetij se meri tudi za njihovo rastjo, torej malo podjetje oziroma namen malih podjetij je to, da nekoč postane srednje veliko. Namen srednje velikega pa je, da postane veliko podjetje. Tako se meri uspeh. In v tej luči se veselim rezultatov pregleda akta za mala podjetja, ki, kar bo tudi obravnaval svet za konkurenčnost maja. Zato tudi pripravljamo resolucijo. Pozdravljam tudi, da je poročevalka vključila moje predloge sprememb, ki podarjajo izobraževanje in razvoj znanja pri ljudih. Kajti človeški kapital in spodbojanje človeškega kapitala je ključ za uspeh. To tudi povdarja pomen in ulogo državljanov pri inovacijah In s tem kažemo tudi, da so inovacije most in da mora biti v dosagu vsem. In s tem bomo pač olajšali tudi napredek. Podprl bi tudi kolegico Sartori, ki je pročevalka v Senci in veseli me, da gospa Merki sopravnava podjetja kot pomemben člen in to se kaže v določenih predlogih sprememb. Ustvarjanje podjetij je zelo pomembno in veseli me, da smo tudi pri teh ključnih točkah, ki so pomembne in nujno pomembne za to, da bo um, poročilo uspešno, da smo tu skladni. Zato sem tudi presenečen nad nekaterimi kompromisnimi predlogi, posebej kar se tiče členu 2, 4, 8 in 10, kjer se na isto raven postavlja podjetja in državljane, da je bilo to vključeno. Kar se tiče socialne inovacije, sem že v zadnji razpravi rekel, da zame ni dvoma, da inovacije vključujejo tudi socialne vplive in posledice. Torej, da bomo tudi dosledni in v skladu z predhodnimi besedili, bi tu raje govoril o inovativni družbi, saj vključuje posameznike in njihove intelektualne sposobnosti kot podlaga za inovacije, pa tudi strukture naše družbe, kot so podjetja, šole, združenja, kakršnakoli že, ki posamezniku omogočajo, da uspešno razvija svoje potencijale. In končno upam, da bo poročevalka upoštevala vse to v prihodnih pogajanjih in veselim se rezultatov naslednjega srečanja poročevalka z poročevalci v senci. Hvala lepa. Gospod Paska. Hvala za besedo. V imenu naše skupine bi se zahvalil gospe Merki za njeno poročilo na temo inovacije in rad bi povdaril na pomen informacijskih tehnologij, torej internet in široko pasovno komunikacijo. Vse to lahko odigra pomembno logo pri preoblikovanju Evrope po krizi. To je motor inovacij in zato je dostop do široko pasovnih frekvenc pomemben temeljni pogoj za vsa evropske inovacijska partnerstva. Pomembne so tudi mreže z, hitro, hi, z visoko hitrostjo in te kanale morajo tudi države članice nuditi na, podla, na področju uh, javne uprave, elektronske trgovine, pa tudi pri um, elektronizaciji zdravstva. Potem pa še pripomba v zvezi z sedmo točko komisije. In k predlogu spremem gospod Saveli, ki se je tu ozirala na dogodke v ZDA moramo izkoristiti naše znanje za to, da bomo lažje ocenili, kako bomo uporabili sredstva. Zato so pomembne tudi metode, ki jih uporabljajo v ZDA in tudi te si moramo ogledati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Osnovski. Děkuji, pane předsedo. E, jako e, šedou... Hvala, gospod predsedujoči. Kot poročevalec v senci bi se rad zahvalil za prizadevanje gospe Merkis, ki je izpostavila in podarila, kaj predstavljajo inovacije in kako pomembne so za prihodnost Evrope. Konkurenčnost Evrope je odvisna od inovacije, tako kot moji predhodniki. Bi tudi samo pozoril na določene točke. Je pa to zelo zapleteno. Če želimo izpostaviti pomen socialnih inovacij in mi smo zato, da se te inovacije opredelijo širše, inovacije morajo vedno prispevati k izboljšanju življenja in ne smemo dajati prednost eni obliki pred drugo. Številna, del, številna podjetja si prizadevajo za izboljšanje položaja na trgu in tu podarjajo tudi socialne vidike. Manjša podjetja želijo postati večja, večja pa zelo velika. Gospa Merkis je pokazala, da se dejavnosti posameznih študentov in mladih na področju iPhone-ov in drugih platform, da, to, da je to za številne prvi korak na tem področju. Veseli me, da naj bi se tukaj podprlo inovacijske kroge in pa ideje ljudi v smislu izboljšanja življenja. imam pa določene težave, ker se preveč poudarjajo tudi inovacije in pa pristop od spodaj na vzdolj. To je večji motor kot eh, prosti trg. Ampak samo takrat, če se združi vse vidike. Veseli me, da gre do razprave v pravo smer in gre za vprašanje, ki je bolj resno, kot smo mislili na začetku, kajti zelo širok spektr aktivnosti je tukaj pokrit. Evropa in njen položaj v prihodnosti je od tega odvisen. Pripravljen sem sodelovati za to, da bo poročilo še povdarila pomen inovacij in v tem smislu bom z veseljem še naprej podpiral poročevalko. Inovacija je zelo pomembna za prihodnost. Hvala. Gospod Nistelroj. Hvala lepa, predsedujoči. V tej fazi je kar nekaj točk, ki so bistvenega pomena. Evropa je veliko uložila in se veliko naučila iz znanosti, kar pa naj bi potem sledilo pri inovacijah. Pri tej verigi to pa ne deluje. Imamo številne postopke, da bomo lahko te inovacije tudi tehnično koristili. V naši regiji smo položili infrastrukturo za široko pasovne komunikacije, ko pa je šlo potem za infrastrukturo za starejše, pa je tu prihajalo do vrzeli. Torej, imamo to inovacijsko unijo oziroma unijo inovacij. Moramo pa razmišljati tudi o sami uporabi. Ampak, kot rečeno, moramo vse tudi opredeliti za to, kar naj se dogaja v letu 2014-2020. Imamo nov okvirni program za raziskave in to moramo že določiti. Če bo to predloženo v drugi polovici leta, In če želimo vplivati, če bomo lahko vplivali na instrumente na podlagi tega poročila, potem smo dobro delali. Zdi se pa mi, da se bo to nekje zataknilo, da tukaj zbiramo samo nek splošen pristop. Sveda je pomembno, da imamo tudi socialne inovacije, ampak vedno pride do vprašanja, ali smo na številnih področjih storili dovolj. Vse skupaj traja predolgo. Najpomembnejši akterji. še postavljajo vprašanja, naprimer iz industrije ali pa državljani in tako naprej. Vendar pa ne pridemo do konkretnih rezultatov. Številni predlogi sprememb so bili vključeni, petih še ni bilo, tu potem piše kompromisni predlogi, no, ampak to se bomo še ogledali. Uh, poročilo je nujno, vendar pa moramo to vključiti potem tudi v uredbe, drugače ne bomo nikamor prišli. Vse je težko. Hvala. Le kratka pripomba v zvezi z socialnimi inovacijami. To pomeni, da različni ljudje mislijo različne stvari, ko govorijo o neki temi. Preden sem bila poslanka, sem tudi izvajala študijo o tej opredelitvi, ker sem bila tudi zmedena zaradi teh številnih pojmenovanj in predstavila sem poročilo, organizirali smo nekaj delavnic in moj sklep je, da socialna inovacija, da se razlikuje od inovacij v zvezi s socialnimi vprašanji. Socialne inovacije iščejo nove in učinkovite uh, rešitve za zadoštevanje um, socialnih problemov, kot je naprimer staranje prebivalstva. Vse skupaj pa temelji na civilni družbi, na skladih, na dobrodelnosti in tako naprej. Torej, civilna družba je tu vključena, gre pa za neko fleksibilno, močno civilno družbo, ki lahko z inovativnimi rešitvami prispeva k socialnim vprašanjem. Ne gre torej samo za inovativne rešitve, ampak tudi gre za način, kako se izvajajo na podlagi socialnih mrež, kako lahko prispevajo k socialnim vprašanjem. To je torej opredelitev, ki je najbolj razširjena med akademiki, tako v Evropi kot v ZDA. In Na določen način se moramo strinjati in se moramo tudi dogovoriti, kaj mislimo za socialnimi inovacijami, ne pa da govorimo o različnih stvarih, ko govorimo o socialnih inovacijah. Predložila sem predlog spremembe v zvezi s tem in mislim, da ga je poročevalka sprejela in za kar se ji tudi zahvaljujem. Hvala. Gospa Matijs gospa predsedujoča opravičujem se ker sem prišla z zamudo in zelo kratka bom v tem eh, prispevku sicer sem pa bila na drugem sestanku na zaenkrat še ne znam biti eh, istočasno na več mestih prišla sem torej glede na razpravo o tej o tem poročilu. Jasno želim povedati, da eh, predlog, ki, jo, ki je podala gospa Merkes, je zelo celovit in gre v pravo zmer v smer Evrope inovacij, ki si jo vsi želimo. Zato v celoti podpiram to poročilo. Seveda razpravljamo še o kompromisnih rešitvah oziroma predlogih sprememb. Naj pri tem povdarim dejstvo, da se popolnoma strinjam z. Uh, povezavo med inovacijami in državljani. Ta je veliko bolj izčrpno predstavljena. In eh, tako kot kolegica Karvaljo bi izpostavila, da moramo eh, raz. Eh, zlikovati med socialnimi inovacijami in eh, inovacijami na področju sociale gre za globalni koncept, ne moremo podati neko poročilo, ki ni povezano z realnostjo in ki se ne ozira na prihodnost. Eh, sicer bomo na koncu imeli besedilo, ki je omejujoče. To pa se povezuje z že uloženimi predlogi sprememb. Po mojem mnenju je splošna usmeritev poročevalke primerna in sprejemljiva. Eh, socialna inova, socialne inovacije temelijo na ljudeh, kajti tisto, kar nam manjka v pravem življenju, eh, je nekaj, kar bomo našli, če bomo eh, inovacije osredotočili na ljudi na posameznike. Nevarnost pri tem pa je, da bi se odločili za neko drevo, ki je eh, stalno zeleno ali tisto, ki eh, izgublja eh, liste. Torej, eh, želimo si eh, zim zelenih dreves. Hvala lepa. Na kratko dam besedo še komisiji. Gospode Tore. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Vem, da nam res zmanjkuje časa. Pomembno sporočilo vam želim podati. Eh, komisija popolnoma podpira poročilo gospe Merkes in vse dosedaj vložene predloge sprememb. Naj izpostavim le nekatere vedike, ki se zdijo komisiji izredno pomembne in so bili danes tukaj z drugimi besedami omenjali. Se pravi, pomen okvirnih pogojev, ki se že pojavljajo v poročilu gospe Merkes v povezavi z kapitalom kapitalom, s eh, javnih naročilih, eh, patentom skupnosti, mednarodna dimenzija in tako dalje. Eh, o tem je govoril tudi gospod Sukalas. Po mojem mnenju je gospa Sartori in gospod Del Quartas sta omenila v svojih amadmajih pomen zakonodaje na področju inovacij. To je pomembno za komisijo še posebej. Govorili smo o socialnih inovacijah, o tem, v to se ne bom spuščala. Gospod Hacimakak Mitsotakis je podal eh, eh, poseben predlog spremembe, eh, ki se dotika definicij. Komisija se je odločila za pragmatičen pristop, za ukrepanje in za posamezne indikatorje ampak eh, seveda obstaja jih eh, zelo veliko, celoten nabor jih je, ki nam bodo omogočili nam kot uh, Eh, zakonodajalcem, da oblikujemo dobre inovacijske politike. Eh, nekoliko me skrbi poročilo, ko govori, da eh, SMP naj bi dobili že neke zagotovila znotraj tega okvirnega programa. Zaenkrat teh zagotovil ni nihče zanimal, zahteval, zahtevali pa so posojila in ni nobenega znamenja, da bi kratkoročno lahko pričakovali zahteva po tovrstnih garancija. V novi okvirni strategiji pa bo za to dovolj prostora. Kar pa se tiče univerz in eh, podjetij in podjetništva oziroma povezave med vsem tem, eh, to je vse skupaj povezano v ta znani eh, trikotnik ali diamant, kot temu reče poročevalka in to je vse izredno pomembno za komisijo, ki bi o tem lahko še nadolgo in široko govorila. Na zadnje rečem lahko, da obžalujemo, da se ne omenja eh, pametna fiskalna konsolidacija. To pomeni, da v eh, nacionalnih proračunih ne smemo zmanjševati sredstev po nepotrebnem za razvoj eh, in inovacije in raziskave. Nažalost, to v poročilu ni omenjeno in upam, da bo ta parlament oziroma da se parlament strinja, da se to vključi. Uh, Eh, mislim, da se to navezuje na uh, komentar gospe Sartorije, če potrebujemo uh, pravo oživitev gospodarstva, potem potrebujemo tudi ustrezna sredstva. Hvala, tukaj se bom ustavila. Merci, thank you very much. Hvala lepa, gospa Merkis, še na kratko. Thank you, colleagues, for... Hvala kolegice in kolege za vaše dragocene komentarje. Vsi vemo, da je vaša uh, filozofija uspešna, ko nekdo v drugi stranki zelo jasno eh, lahko razloži, kaj je vaša politična filozofija. Najlepše hvala, da ste mi vi iz svojega dela parlamenta razložili, zakaj gre. Popolnoma se z vami strenjam. Včasih uh, obstajajo neke napake v ideologiji, uh, tako da smo na naši strani parlamenta edini, edini pripravljeni ali zmožni. Eh, porabljati sredstva. Dobro, da ste omenili, da uh, potrebujemo tudi dotok sredstev. Uh, vendar pa nismo si tako daleč, uh, kolegice in kolegi. Imeli smo zelo živahno razpravo, predvsem o enem vidiku, uh, tistega, kar je zapisanega v poročilu. Namreč mislim, da se vsi skoraj popolnoma strinjamo eh, o, o, eh, o vsem drugim, ker smo govorili le o socialnih inovacijah. Vse druge stvari, ki jih nismo omenili, so uh, tako pomembne in vendar se z njimi strinjamo. Socialne uh, inovacije. Uh, imajo socialne posledice. Strinjam se z gospod Kavaljo, da gre za procese, da ne gre za socialne posledice, ampak gre za nek stalen proces, v, ki poteka v skupini. In eh, seveda je težko definirati, kaj so socialne inovacije, ali jih definiramo ali pa jih poimenujemo drugače. Strenjam se z tistimi kolegi, ki pravijo, eh, naprimer gospod Tosenovski je rekel, da ne promoviramo ene vrste inovacij na račun drugih. Popolnoma se strenjam z vami, ne, mobi, ne bi se mogla bolj. In zaradi tega se strinjam, da potrebujemo predlog spremembe, v katerem bo pisalo, da potrebujemo vse te elemente, da dobimo na končno pozitiven rezultat. To je bistvo pri inovacijah. Potrebujemo vse elemente za to, da jih na koncu uspešno postavimo na trg. Strenjam se to s tem, kar pravi komisija. Potrebujemo industrijsko politiko, gospa Sartori, tudi z vami se v celoti strenjam. To je zelo pomemben element in tudi sama uh, pozdravljam, tudi da industrijsko politiko posebej izpostavimo, ker se to še posebej povezuje z tema. Uh, z politiko inovacij. In seveda potrebujemo robustno strukturo v industriji. Uh, in pripravljena sem eh, z vami tukaj sodelovati, da to dodatno izpostavimo. Tudi gospod Cokalic je rekel, da je treba eh, okrepiti trikotnik znanja. Eh, sama uh, si želim celovitega pristopa, kmalo bom zaključila. Uh, vključiti je treba vse te specifične elemente in iz Pustili smo eh, pametno fiskalno konsolidacijo. 9. aprila naslednji teden imamo sestanek poročevalcev v Senci in takrat se lahko o tem eh, pogovorimo in to vključimo. Hvala. Gospa Merkis, hvala lepa tudi za ponudbo da bomo našli pametne rešitve tudi piše težkih vprašanjih. Zahvaljujem se za razpravo in zaključujem to točko dnevnega reda. 12. aprila bomo glasovali. Upam, da bomo glasovali o dobrem poročilu. Potem pa prehajamo na naslednjo točko in prav prisrčno pozdravljam komisarko Vasilju. Gospa ni tako pogosto naša gostja kot drugi komisarji, ampak to je pač zaradi njene teme. Imamo pa temo, pri kateri zelo tesno sodelujemo in sicer je to povezano z Evropskim inštitutom za inovacijo in tehnologijo EIT. In no, o tem ni treba kaj dosti več povedati. Veseli me, da ste tukaj, gospa komisarka, in vam kar dajem besedo za nekaj uvodnih pripomb. Izvolite. Hvala lepa, predsednik Rojl in cenjeni poslanci in člani odbora. Zelo prijetno mi je, da sem lahko tukaj in govorimo o nečem, kar me zelo zanima, namreč Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. EIT je eden od tistih projektov, ki ima sposobnost oblikovati našo prihodnost. Ima potencial da resno in trajno spremeni evropsko inovativno pokrajino s tem, da promovira novo vodenje za inovacije v Evropi. Po mojem mnenju EIT odraža način, kako mi, evropejci, se spopadamo z izzivom inovacij, namreč združeno in, in vključeno v smeri skupnih celjev, hkrati pa dovolj fleksibilno, da spoštujemo tudi raznolikost naših akterjev. V preteklih letih je EIT prerasel iz ideje v konkretno stvarnost in vem, da ste nekateri v tem odboru aktivno sodelovali pri postavljanju temeljev inštituta. Rada bi se vam zahvalila za to. Danes je EIT sicer še mala organizacija, je pa organizacija, ki je raste hitro in ustrajno. Sedaj moramo še naprej hraniti organizacijo, zato da bomo kmalo lahko požili njene sadeže. Danes smo ustanovili in zgradili res novo in inovativno skupnost EIT, kjer je zagotovljena strateška usmeritev, to je ustanovil tudi njen upravni eh, odbor. In tu smo ustvarili tri centre, ki se imenujejo KITS, torej Knowledge and Innovation Community ali skupnosti za znanost in inovacije. Ti KITSI združujejo strukturirana privatna oziroma zasebno um, javna partnerstva in tukaj spodbujajo kreativne sile strani industrije, visoke izobrazbe in pa raziskav. In to v treh najbolj pomembnih in področjih. Imamo torej tri kice. Eden se ustraja za trajnostno energijo in se imenuje Kids Inno Energy, potem imamo enega za podnebne spremembe, ki se imenuje Climate Kids in pa enega za informacijo in komunikacijo z uh, družbe, ki se imenuje EIT-ICT laboratoriji. Torej, po samo desetih mesecih, kar je rekorden čas, jih nismo samo obljubili, ampak tudi vzpostavili in že delujejo. In tako smo lahko vzpostavili neko interakcijo med posamezni deležniki trikotnika znanja. Torej, kici bodo omogočili nove priložnosti, poslovne priložnosti za promocijo podjetniške kulture. Naprimer, Kids Inno Energy predvideva 20 novih projektov in pa dodatnih projektov v letih 2011 do 2013. In pri samem vodenju imajo kici to močno pobudo, da sledijo tej poslovni logiki. Vzpostavljeni so bili kot neka posebna vrsta pravne osebe, imajo jasno strukturo vodenja in pa direktore, ki je zaposlen za polni delovni čas. In to je zelo pomembno in se razlikuje tradic od tradicionalnih pristopov s številnimi partnerji. S tem pa zagotavlja zelo močno zavezanost. Evropska unija prispeva le 25 odstotkov celotnega proračuna kicov. To pa je zelo močno spodbuda za nje, da pridobivajo denar iz drugih verov, predvsem od zasebnih vlagateljev. Drugič. Kici niso le virtualne mreže, imajo močno geografsko bazo. Zasidrani so v lokalni in regionalni skupnosti. Vsak kic ima pet do šest lokalnih centrov, ki imajo svoje regionalne centre, ki jih sestavljajo akademske in pa znanstvene ustanove, tako kot tudi podjetja. In vsak se pač ustvarja z posameznimi pod, podpodročji znotraj posameznega kica. In V sklopu teh treh kicov je 16 lokalnih centrov od Barcelone do Berlina in od Štokholma do Selesije. In te lokalni centri imajo potencial, da postanejo inovativni grozdi na svetovni ravni. Tretjič, kici dobivajo moč z izobraževanjem ljudi in to je neka novost tega zasnove, kajti izobrazba pogosto manjka pri klasičnih partnerskih med raziskavo in pa gospodarstvom. S temi kici želimo sedaj prvič tudi na novo oblikovati trikotnik znanja, s tem, da v celoti vključimo vse tri komponente, torej raziskave, inovacije in pa visoko izobrazbo. In v ta namen smo tudi razvili izobraževalne programe skupaj z akademskimi in poslovnimi partnerji. Tu imamo programe na ravni master, doktorje znanosti in poletnimi šolami. Tu bo Kids Inno Energies, že zgolj ta Kids, izobrazil skoraj 2000 študentov v naslednjih treh letih. To se bo začelo v letošnjem semestru, jesenskem semestru, z svojim programom master. Druga dva, torej za doktore znanosti in poletno šolo, pa se bosta začela prihodnje leto. Ti novi programi se bodo sredotočali na tehnična znanja in tudi na razvoj podjetništva in podjetij. Promovirali bodo mobilnost med posamezni partnerji v istem kicu in sicer z pripravništvi znotraj podjetij ali pri partnerjih na univerzah. Cilj je, da se našim mladim, bistrim umom ponudi prava znanja in in pa sposobnosti za to, da se bodo lahko bolje tudi uveljavljali na trgu delovne sile. To je bistvenega pomena, če želimo spremeniti uh, in uspodbujati mišljenja naših mladih podjetnikov in znanstvenikov. Znotraj Kicov je tudi EIT zelo živa organizacija. Zaposlen oziroma pisarna EIT že eno leto deluje v Budimpešti. Zaposlujemo nove delavce in do konca leta bomo že dosegli pravo hitrost. Potem pa je tu še fundacija EIT, ki je začela s svojim delom, kot je predvideno tudi v uredbi o EIT. Fundacija je še nek nov inovativen element cele zasnove EIT in je prvi svoje vrste v kontekstu EU. Pomagala bo EIT-ju in pa seveda tudi KICEM, da pritegnejo financiranje zasebnega um, sektorja. In zelo me veseli, da je upravni odbor te fundacije sestavljen iz zelo sposobnih ljudi pod vodstvom gospoda Kristina Žrkana, ki je direktor Solveja. Gospe in gospodje, že na samem začetku sem rekla, da EIT raste, da ta rastlina raste, vendar pa je sedaj na nas, da bo tudi vzcvetela kot je tudi rekla ena od članic um, tega odbora. Zato mi dovolite, da izpostavim nekaj točk, ki so pomembni za prihodnost EIT. Do decembra vam bom posredovala prvo agendo o strategiji za inovacije, ki bo izpostavila prioritete in cilje EIT za naslednjih sedem let to bo nujno pomembno za opredelitev tematskih um, fokusov v prihodnosti tudi kicov in pa tudi strateške dejavnosti, ki jih bo EIT razvijal v naslednjih letih. Nameravam torej tudi spremeniti uredbo o EIT, kjer je to pomembno. Pri tem bomo upoštevali tudi izkušnje in nauke, ki smo se jih naučili v prvem krogu kicev, zato da bo delo in model postal še bolj učinkovit. In pri tem zelo močno računam na podporo vašega odpora, eh, odbora, zato da bomo lahko skupaj oblikovali prihodnost EIT. Poleg tega je letošnje leto tudi pomembno in odločilno za prostor, ki ga bo EIT pridobil v naslednjem večletnem finančnem okvirju in pa v skupnem strateškem okvirju, ki ga bo predstavila moja kolegica Georgen Quinn. Verjamem, da bo pozicija in položaj EIT-ja znotraj skupnega strateškega okvirja pomagala pri razvoju sinergij in bo zagotovila bolj skladno inovati, eh, oziroma inovacijsko pokrajino Evropske unije. EIT pa bo tudi postal bolj viden in prosperiral, če bo bolje sodeloval, če bo sodelovanje med drugimi veri financiranja na ravni EU tesnejše. Zato podpiram ta pristop. Vendar pa nam mora biti tudi jasno, kakšna je dodana vrednost EIT-ja v novi um, inovacijski pokrajini Evropske unije. Namreč EIT lahko deluje pravilno le, če ostane fleksibilna ustanova, ki je ne bomo dali v nek prisilni jopič tradicionalnih mehanizmov um, financiranja. Poleg tega morajo biti kici privlačni tudi za zasebni sektor, od Opremljeni so z lahko in fleksibilno strukturo vodenja in deluje pod fleksibilnimi finančnimi pravili. Odločena sem, da ne bomo nalagali nepotrebna bremena kicem, ki bi zmanjšali njihovo privlačnost in zato bom z veseljem tudi sodelovala zelo tesno za komisarko Georgen Queen in prepričana sem, da se lahko zanesem tudi na znanje in izkušnje tega odbora, zato da bomo našli res pameten način financiranja EIT-ja, ki bo ohranil fleksibilnost in avtonomnost, ki sta bistvena za njegov uspeh. Sedaj prihajamo v odločilno fazo prihodnosti EIT-ja. Kot sem rekla tudi trem direktorjem Kicev, s katerimi sem se srečala prihodni teden. Sedaj, ko je zaključena faza vzpostavitve, je bistvena faza izvajanja. Računam na sodelovanje v naslednjih mesecih, zato da bomo lahko zagotovili prihodnost EIT-ja, njegovo strategijo, njegovo strukturo financiranja. Hvala lepa, gospod predsednik. Frau Kommissarin, darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Komisarka, zahvaljujem se in tudi pred samo razpravo bi rad rekel, da odbor zelo dobrohotno in z veliko zanimanja in podpore spremlja EIT. Nekateri izmed nas so imeli priložnost si v Budimpešti na licu mesta ogledati sam inštitut in eh, prepričan sem, da gre za zelo zanimiv projekt. Vendar sedaj imajo besedo kolegi, prvi kolega Rubik. Šest se vas je prijavilo k besedi, skušali biti kratki, postavite kratka jasna vprašanja, zato da bo lahko komisarka na nje tudi odgovorila. Hvala. Hvala lepa, zahvalil bi se komisarki, tudi nimam vprašanja, ampak prošnjo. E IT je dobro začel z delom. In eh, pravzaprav gre za to, da znanje, ki smo ga pridobili v sedmem okvirnem programu ali v drugem eh, programu, da ga vključimo v naš sistem izobraževanja, da bodo naši učitelji, profesori, sodelavci v podjetjih to znanje prijeli čim prej. Ali ne bi more biti razmislili o tem, da bi razvili tudi novo komunikacijsko strategijo, namreč da se to znanje um, zgoščeno tudi ponudi tistem, ki bojo do imeli res korist od tega. Mislim, da bi bil to zelo veliki ziv za izobraževanje. Hvala, kolega Cokalas. Να καλωσορίσω και εγώ κύριε Πρόεδρε την κυρία Επίτροπο. Είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη. Hvala lepa, gospod eh, predsjednik. Res je eh, lepo, da je eh, gospa, ki je odgovorna za uh, eh, večjezičnost in mladino v EU isto, tudi odgovorna za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Tudi sama to razumem kot organizacijo za inovacije. In kot je gospa Motikofatu, eh, ta je v bistvu prva, prva predsednica te inštitucije, Naj samo še enkrat izpostavim, ne gre toliko za povezavo z uh, izobraževanjem, kot pa za kulturo, kar se mi zdi glavni napredek. Težave, s katerimi se danes soočamo v Evropi, vključujejo naše sodelovanje v, eh, in naš delež pri eh, mednarodnih raziskavah in razvoju. Ne glede na to, kaj izjavljamo v Evropi, moram povdariti, da še zdaleč nismo dosegli zastavljenih ciljev. Ameriški predsednik Obama je eh, naprimer vzpostavil kar 70 EIT-ov v ZDA in v Indiji jih je 12 in prvič obstaja uh, več raziskovalnih um, publikacij v, na kitajskem kot pa v ZDA. In glede na to, da je danes tukaj med nami komisarka, bi si želel od nje slišati, uh, ali so naši koordinirane prakse v okviru strategije za leto 2020 ali je to nekaj, kar uh, vključuje uh, še cilje iz Lizbonske strategije iz leta 2010 in kako bomo uh, uh, si še bolj prizadevali, da bo dejansko Evropa postala konkurenčna. Hvala, kolega Fanistelroj najlepša hvala gospod predsednik gospa komisarka to da ste danes tukaj z nami jasno eh, kaže kako kolegijalna uh, eh, atmosfera vlada med uh, komisarji gre za kompleksno temo uh, in podprli, podprli ste idejo uh, inštituta za inovacijo in tehnologijo. V parlamentu smo podali kar nekaj posebnih uh, predlogov sprememb na to temo in tudi pobuda za kice je za nas dobrodošla. Gotovo je prava pot, o kateri govorite, bi lahko rekel, zelo prometna. Uh, eh, želemo uh, se umestiti uh, v mednarodno območje odličnosti, eh, pri tem pa ostati avtonomni. In pri tem imamo ogromno predpisov. Na drugi strani pa vemo, da v vsej tej eh, seriji inštrumentov v Evropski uniji, to so eh, platforme, skupne eh, pobude, sedmi okvirni programi in tako dalje, tukaj prihaja do podvajanja. Ali se ne bi morali eh, bolje potruditi, da skoordiniramo vse te instrumente in urodja, ki jih imamo na voljo, tako da ne bi prišlo do podvajanja in prekrivanja? Kici so dobra rešitev, ampak sami po sebi eh, predstavljajo eh, po prekrivanje. Gospa Merkez. Hvala lepa. Eh, gospa eh, komisarka, govorimo o uniji inovacij in zato bom, bom zastavila vprašanje. Kako eh, si vi predstavljate povezavo med EIT in izzivi unije inovacij? Unija inovacij se osredotoča na glavne izzive v družbi, o tem smo govorili v poročilu, v bistvu jih omenjamo tri glavne. In eh, partnerstva um, za inovacije. Um, bodo temeljila eh, ravno na teh eh, velikih izzivih v družbi, medtem ko pa inštituti za inovacijo in tehnologijo ne temeljijo na tem, ne temeljijo na velikih eh, izzivih v družbi. To so tehnologije, kot so informacijsko-komunikacijske komunikacijske tehnologije in potem so tukaj še globalni izzivi. Kako boste kice povedali, povezali z Evropskim partnerstvom za inovacijami in kako se boste v to vključili. O tem, to se navezuje tudi na moje poročilo in kako umeščate EIT v uh, večletni okvirni program. Kaj to točno pomeni? Na kakšen način? In ne na zadnje, uh, eh, inovacije so nekaj, kar ne moremo predvidevati in bolj, ko ste fleksibilni, bolj ste. Uh, sposobni spodbujati inovacije. Ponoma se strinjam, da potrebujemo fleksibilne instrumente, vendar pa EIT, po mojem mnenju, do sedaj ni pokazal, da bi bil dovolj fleksibilen. Zelo težko je te nove ideje eh, sprovesti. Če pogledate eh, zakon težnosti, vedno je najtežje poriniti na začetku, predno nekaj dobi hitrost. Zato vas prosim, malo uh, razdelajte, ko enkrat se stvar zažene, kako bomo dosegli tisto fleksibilnost, uh, tako da uh, nimamo počasnosti, kot je na začetku. Romano Joran Sipri. Gospa Cizel. Hvala lepa, gospa komisarka, <clears throat> za vašo predstavitev. Uh, bila sem poročevalka v senci za ta dosje, za Evropsko ljudsko stranko in res si želim, da bi ta eh, inštitut čim prej zaživel, da bi, bil, da bi imeli tudi čim prej rezultate. Za vas imam danes eh, pet vprašanj in sicer ste omenili, eh, da boste do decembra pripravili prvo strateško raziskovalno agendo. Um, vemo, da imamo v Evropi uh, strateške načrte do leta 2020. 8. marca je bil objavljen roadmap do leta 2050 eh, za področje podnebnih sprememb, ki pa pravzaprav pokriva področja vseh treh kikov v okviru EIT-ja. In jaz bi si želela, če nam lahko predstavite svojo vizijo, kje vidite vi umeščenost EIT-ja e v ta roadmap in naše strateško vizije do leta 2050. Drugo vprašanje, eh, dejali ste, da boste pripravili predlog za spremembo zakonodaje o EIT, ali lahko o tem eh, poveste kaj več eh, že danes, kaj je tisto, za kar menite, da je potrebno spremeniti. Tretje vprašanje, Um, <clears throat> uh, v okviru eit imamo šestnajst uh, kolokacij oziroma šestnajst centrov um, in um, zanima me ali lahko kaj poveste o geografski porazdelitvi. Uh, naslednje vprašanje kakšna je inštitucionalna porazdelitev kako so v dejavnosti vključene univerze inštituti SNI kakšno je razmerje med temi inštitucijami. In še zadnje vprašanje. Um, v, v okviru zakonodaje e-, o EIT smo govorili tudi o tako imenovanem EIT label, se pravi oznaki, uh, ki naj bi jo, inštitucije prostovoljno um, uveljavile oziroma unesle kot nek dodaten um, bom rekla, dodaten uh, znak za izobraževanje na tem nivoju. Kako je z tem, uh, z uveljavljanjem tega, uh, te oznake? Hvala. Hvala lepa. Eno vprašanje bi dodal še sam. Saj sem mnenja, da je EIT eden najbolj najbolj napetih in zanimivih projektov, ki jih imamo. Slišali smo tudi vprašanje, kako se bo to razvijalo naprej še organizacijsko. Imate že neko predstavo, kar se tiče finančnih zadev, ne pričakujem sedaj nekih natačnih vsot, ampak um, ali obstaja nek večja potreba v naslednjem obdobju ali ne, kaj tudi nek kje bomo morali zapisati, kje želimo postaviti povdarke na področju politike, um, inovacij in raziskav. In zato to vprašanje ni čisto nepomembno. Sedaj pa še gospa Kavaljo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala komisarki, da ste prišli danes. Naj se opravičim vnaprej, ker moram k malu na uh, sestanek o uh, pregledu prerač, proračuna za sedmi okvirni pror, program. To je umestni pregled in tam sem poročevalka v senci, zato bom morala oditi. Naj uh, čestitam komisarki Vazilu in celotni komisiji za prve korake na območju področju EIT. Uh, eh, to je na tem področju, to je zelo zanimiva zamisel in uh, prvi koraki so šli sicer dobro, vendar smo v kritičnem trenutku. Moram reči, Eh, v trenutku, ko se eh, ta inštitut lahko razraste in konsolidira ali pa se ne. V parlamentu smo sprejeli zelo pomembne dokumente. Imamo na mezi eh, naslednji proračun z vsemi strategijami za okvirne programe in povezavo med okvirnim programom z EIT in z drugimi programi. Tukaj v tem odboru se s tem ukvarjamo, pa tudi parlament v celoti. Želimo namreč prispevati k konsolidaciji Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Komisijo Komisijo bi eh, komisijo bo prosila, da poda neke um, predloge in, da, in naj rečem, da obstaja tudi skupina prijateljev EIT-ja, imam čas, da sodelujem v njej in uh, želimo si skupaj z eh, drugimi, ki se nam še želijo pridružiti, skupaj najti rešitve eh, za prihodnost, predvsem v smislu zbiranja sredstev. Zelo sem vesela, da v naslednjem. Uh, poročilu, ki se pripravlja gospoda Gariga Polete, ki govori o, ravno o financiranju um, EIT-ja iz uh, proračuna po letu 2013. Torej, um, delamo na tem, prispevamo k temu, da bi inštitut res uh, ustvaril uh, konkurenčnost Evrope in uh, potrebne inovacije. Najlepše hvala. So, das war eine Reihe von Fragen. Tako celo vrsto vprašanj in pobud smo slišali, sedaj pa ima komisarka priložnost, da nam odgovori na določene ideje. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se sprva zahvalim gospe Kavaljo, ker je, se je pristala, da uh, vodi skupino prijateljev EIT-ja in ta skupina je seveda odprta za vse, ki se za to zanimajo in ki želijo več zvedeti o EET-u in pomagati rasti temu inštitutu. Dosem en sestanek pred nekaj tedni, ampak pričakujemo oziroma načrtujemo še enega konec maja in na tem sestanku nameravam pre Eh, povabiti direktorje eh, treh kicov, da se eh, spoznajo z skupino prijateljev EIT-ja, tako da se raz, začne razprava o tem, kje so, kam želijo iti in tako dalje. Tukaj je zelo važno, da se srečamo z ljudmi, ki dejansko vodijo kice. Eh, o tem datumu vam bom zelo kmalo poročala, torej kdaj bo sestanek. Mislim, da tukaj moramo razlikovati med vsemi uh, eh, usporednimi pobudami, ki obstajajo. Torej, razlikovati uh, jih moramo zaradi posebne narave uh, inštituta. Uh, Eh, kot sem rekla v vodama, prvič vključujemo visokošolsko izobraževanje v to partnerstvo. To se mi zdi zelo pomembno še zlasti zaradi eh, doseganja ciljev, ki smo si jih zastavili v strategiji za leto 2020. Kot veste, je izobraževanje v sami srčigi te strategije in eden od, nač od načinov, da to dosežemo, je, da se zauzemamo in posebej pri ti eh, potisnemo eh, odličnost. Eh. Prav gotovo drži to, kar ste povedali, da so določene zadeve skupne, tako raziskavam kot inovacijam. In če zahtevamo od določenih vlad, držav, da na nacionalni ravni zategnejo pas, moramo še vseeno najti nek način, da jih spodbudimo k dodatnim naložbam v inovacije, v raziskave in seveda tudi v izobraževanje. Jasno je, da je izobraževanje pomembno na vseh ravneh, vendar, če tukaj govorimo o inštituti, govorimo vsekakor o visokošolskem izobraževanju. Eh, ne bom se popolnoma strinjala z pristopom gospe Merkešove glede uh, tega, kaj so izzivi v družbi. Trije kici, po mojem mnenju, poskušajo rešiti oziroma se odzvati ravno na pomembne izzive v družbe. Zaradi tega, ker energetika sploh pa dan danes po dogodkih na japonskem je postala velik izziv, eh, tudi podnebne spremembe so velik izziv in naše prepričanje je, da eden od najpomembnejših inštrumentov za naše izobraževanje je ravno EIT. Inštitut za inovacije in tehnologijo. In, uh, Eita in Kic bom prosila, da mi tukaj pomagajo. Želim namreč, eh, da se v um, učne načrte v državah članicah vključi in, eh, in izobraževanje o informacijsko-telekomunikacijskih um, tehnologijah. Kar pa zadeva prihodnost, uh, upravni odbor uh, inštituta mora predlagati, koliko kicov je eh, treba še dodatno ustanoviti in na katerih področjih. In eh, to je seveda eh, povezano eh, v eh, strateško, vključeno v strateško agendo za inovacije, ki jo bomo predlagali komisiji konec maja zač ali začetek roku junija. In komisija je tista, ki bo potem ugotovila, koliko od teh predlogov eh, je eh, sprejemljivih in dobrih in dejansko se to vse skupaj povezuje z eh, izzivi v družbi. In to je eden najpomembnejših elementov za Evropski inštitut za inovacijo in tehnologijo. In potem, ko bomo našo strategijo predstavili vam in svetu, bo to tudi spet predmet skupne razprave. Vmes bomo pa imeli odprto poslo, posvetovanje, ki se bo začelo aprila in končalo junija. In po mojem mnenju, seveda, vsi ste eh, dobrodošli, zelo rada bi slišala vaše mnenje o prihodnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo in na katerih eh, področjih naj bi se razširil. Moje osebno mnenje je, da ne smemo preveč Eh, povečevati prihodnih kicev. Ne potrebujemo jih še naprimer deset. Zaradi tega, ker je uh, moj, uh, moja preferenca, da uh, gremo počasi in varno, da se držimo varnih poti. Uh, ja, še kakšen kic je treba ustanoviti, ampak ne smemo jih ustanoviti preveč, kajti želimo vsi odličnosti. To je tisto, za kar si prizadevamo. potem pa kakšne spremembe bom predlagala. To bo seveda zelo odvisno od uh, eh, evaluacije, ki jo trenutno izvajamo. Uh, strokovnjake smo že poprosili, da preučijo, kako so se kici razvili, s kakšnimi težavami se soočajo in poskušali bomo po potrebi uh, uvesti spremembe za to, da uh, olajšamo kicem, da se še lažje razvijajo v prihodnosti. Kar se tiče kolokacij, tukaj imam tri dokumente, ki vam dajo osnovne informacije o treh kicev. O treh kecih in tukaj, je, seveda, eh, tukaj mm, so eh, inštitucije navedene, ki sodelujo z EIT. Sama vam bom eh, pustila dokument tako, da ga lahko skopirate in razdelite med člane. Lahko pa rečem, da v vsaki regiji, kjer obstaja kolokacija, obstaja tudi zelo tesno sodelovanje med eh, visokošolskimi ustanovami te regije, eh, podjetji iz teh regij in raziskovalnimi centri te regije. Torej, kar želimo doseči je, da povežemo ta eh, trikotnik znanja v okviru vsake posamezne kolokacije in obstajajo jih skupaj 16 po vsej Evropi. Eh, kar se tiče. Eh, znamke ET, label, kot ste eh, dobro izpostavili, to je prostovoljna znamka ali označba in eh, vem, da se je veliko univerz eh, že odločilo za ta znak. Eh, Eh, uporabili bodo to pri mnogih eh, magistrskih študijah in podobno. Smo na pravi poti, po mojem mnenju. In kot je bilo že rečeno na začetku, deset mesecev je trajalo, predno so eh, dosegli mm, dogovor, predno so se, predno so se podpisale prve eh, pogodbe in eh, izplačala prva sredstva, ampak vsak začetek je težak, če gre za zelo inovativno. Eh, spremembo. Ampak eh, gre za inovativno, res inovativno partnerstvo, za katerega res upam se bo. Um, hitro razvijalo v prihodnosti. Od eh, dneva podpisa pogodbe do sedaj mislim, da smo napredovali zelo dobro in imam velika upanja za prihodnost. Upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja. A ja, kar pa se tiče financiranja, lahko rečem naslednje tako kot sem rekla že prej. Le 25 odstotkov eh, sredstev je iz eh, evropskih, evropskega proračuna. Ampak to je neke eh, vrste semenski denar, če temu lahko tako rečemo, ki naj bi pritegnil sredstva od drugod. Zato imamo v pravilih inštituta tudi zapisano, da se bo ustanovila ustanovila fundacija EIT, katerega glavni cilj je eh, pritegovanje sredstev iz zasebnega sektorja. Kar se tiče financiranja v prihodnosti, vam ne morem ta hip še povedati, kako bo to potekalo, dokler se ne odločimo o tem, v koliko različnih območjih se bomo uh, razvili in koliko kicev bomo še uh, ustanovili. Prisrčna hvala, komisarka, za vaš obisk, za vaše informacije. Zahvaljujem se tudi za vaše izčrpne odgovore. Odbor bi rad spomnil, da bomo 25. maja ponovno govorili o tej temi in takrat tudi s tremi, oziroma s predstavniki trih kicov. In pri tem terminu bomo izvedeli še več in nove zadeve, saj gre tukaj za stalni proces. Hvala lepa. Mislim, da smo vsi navdušeni, da smo do zdaj videli, ampak komisarka bi rada še nekaj dodala. Eh, eh, hvala lepa. Nekaj sem izpustila in ne želim, da to ostane neodgovorjeno. Gre za vaše vprašanje, gospod Merkis, o tem, kako bomo eh, sodelovali z. Um, Evropskimi partnerstvi za inovacijo in z gospo Queenovo pri teh, v teh prizadevanjih, da to vse skupaj vključimo v en sam sistem. Eh, zelo dobre eh, pogovore in sodelovanje imam z gospo Queen. Eh, želimo sinergije, o njih ona razmišlja. Eh, do sedaj eh, so ustanovili le eno Evropsko partnerstvo za inovacije in sicer za zdravo staranje, ampak želimo vzpostaviti sinergije med EIP in EIT v prihodnosti, eh, vendar pa EIP je zasnovano popolnoma drugače, gre za partnerstvo, ki je poslovno in izobraževalno utemeljeno, kar ne velja za EIT. Mogoče bi pa v okviru EIT-ja vzpostavili postavili kic, naprimer za uh, zdravo staranje, z, torej za isto temo. Če bo do tega prišlo, ne vem pa ta hip, če bo, potem to, kar dela EIP za zdravo staranje, se lahko. Uh, eh, pa vzame v okviru dela EIT in bodočega kica na tem področju, tako da ne bi prišlo do podvajanja, ampak uporabe obstoječega znanja in izkušenj. Dobro, najlepše hvala to je eh, zaključek te točke in upam, da vas bomo k malu spet videli. Hvala. Darf den nächsten Punkt aufrufen der Tagesordnung? Potem pa pridimo na naslednjo točko dnevnega reda, ki bi morala biti danes zadnja in sicer gre za učinkovito strategijo za surovine. In gospod Bütikofer, ki je poročevalec, ima prvi besedo. Izvolite. Hvala lepa. upam, da bomo prav prijetno začeli. Najprej bi se posebej zahvalil gospodu Hökmarku in tudi vam, da ste nam omogočili, da smo dnevni red tako predstavili, da sem to lahko povezal tudi z trilogom o dvojni rabi. Nekaj uvodnih pripomb imam, sicer pa z veseljem pričakujem komen komentarje kolegov. Torej, štiri pripombe. Prvič. Govori bom izred, oziroma iz, eh, izključno samokritično in eh, se opravičil komisiji za formulacijo ki je v tem osnutku, ki pravi, da substitucije sploh ni. To seveda ni res. Če naprej lahko razpravljamo o tem, ali substitucijo dovolj upoštevamo, ali želimo biti bolj ambiciozni, vendar pa seveda ni prav reči, da je komisija to v celoti spregledala. Drugič, Nekateri kolegi so mi že predstavili svoje ideje. Zahvalil bi se naprimer kolegu Panajotovu, ki je že navedel ideje, ki se mi zdijo vse zelo smiselne. In upam, da bomo lahko z novimi prispevki ustvarili no, dobro poročilo. Rad bi še dodal, da imam tudi sam še neke zamisli, ki jih še nisem vključil. Kaj ti problemi je v tem, da na koncu le ni bilo dovolj prostora za to, da bi izpostavili vse. Vendar je pač postopek tak. Pa četrtič. Poročilo je bilo prvotno pisano v angliščini in nisem točno pregledal recimo nemškega prevoda, ampak najmanj na enem mestu nemški prevod. ni ravno dober in je lahko morda narobe razumljen. In da ne bo tukaj prišlo do nesporazumov, bom to kar povedal. V angliškem izvornem besedilu piše points out that effective governance of raw materials is key. Policy is key to an effective uh, strategy, po nemško pa je potem to spre, prevedeno. da je pravilno usmerjanje politike verov, da tudi prispeva k pravi politiki. Medar, tu gre za dve zadevi in rad bi, da se tu ravnate po angliškem besedilu, ne po nemškem. Hvala. Dobro, začel bi z poročevalci v senci. Gospod Panajotov bo prvi dobil besedo. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Dovolite mi, naj se najprej zahvalim poročevalcu za zelo dobro upravljeno, vendar težavno delo. To je ključnega pomena za Evropo, ker v sedanjem stanju Evropa zapravi vsako leto več kot 300 milijard evrov za telekomunikacijsko in drugo računalniško industrijo. Veliko je tudi zadev, ki prihajajo iz Kanade, Kitajske in drugih držav. Če bi potem našli nek način, da ta sredstva drugače prestrukturiramo, bi morali polovico tega denarja nameniti za kulturo, izobraževanje, zdravstvo naprimer. Če bi potem nekako uskladili določene ukrepe in na ta način eh, namenili temu več sredstev, potem bomo morda lahko obljubili prebivalcem Evropske unije, da jim ni treba več skrbeti, ker bomo ustrezno poskrbeli za njihovo prihodnost. Zato sem še zlasti hvaležen poročevalcu, ker poskuša ustvarjalno iznajti načine, kako se lotiti teh problemov v prihodnje. Vsi se zavedamo problematike surovin in kako se to povezuje tudi z know-howom, znanji in eh, zakaj je temu tako. Evropa je porabila veliko sredstev za nove tehnologije, nove raziskave in vse to drži. Imamo ustrezno tehnologijo tudi za rudarstvo, lahko bi jo uporabili tudi v drugih državah, da bi jim pomagali pri pridobivanju surovin in eh, s tem tudi pri našem zadovoljovanju potreb po surovinah. Imam pa še nekaj pripomb. Morda velja najprej razmisliti o tem, da bi nekatere rudnike v Evropi ponovno odprli, ker ko so se rudniki zapirali v 90-ih letih prejšnjega stoletja, je zato bilo več razlogov, med njimi tudi eh, družbeni, politični, okoljevarstveni in tako naprej. situacija se je takrat, od takrat močno spremenila, tako da so tudi cene nekaterih kovin sedaj bistveno više. In v Bolgariji imamo zelo bogate vire cinka, bakra, tudi nekaj zlatih rudnikov zlata, vendar so premalo izkoriščeni. Gospod Bitikover, vi ste govorili o določenem Eh, kratkoročnem obdobju. Vendar mislim, da Evropa mora vedno razmišljati v dolgoročnih merilih. In še enkrat se vam zahvaljujem. Šimanski. Gospod Šimanski. Za eh, predstavljeno sprevozdanje. Najlepša hvala za to poročilo, ki ste ga predstavili. Zdi se mi, da je to odlično izhodišče za začetek naših razprav. Imamo tudi veliko priložnost, da s tem dosežemo širši sporazum znotraj tega odbora ITRE. Ne gre samo za zadeve zakonodajne narave. Pomembno je, da imamo tudi opisni del besedila, Pomembno je, da imamo uravnoteženo besedilo, kjer ima posamezni stavki svojo veljavo in pomen. Mislim pa, da bi moralo to poročilo nekoliko bolj podariti eh, dopolnjevalno naravo vseh treh instrumentov, ki jih imamo na tem področju. Tudi recikliranje, učinkovita trgovinska politika in ustrezna uporaba virov. Ne smemo namreč diskriminirati nobenega od teh področji, saj vsako od njih igra pomembno vlogo, če ne se spopademo učinkovito s problematiko pomankanja surovin. Prav tako je treba izkoriščanje obstoječih virov pogojevati s spoštovanjem okoljevarstvenih ukrepov in ciljev v Naturi 2000 smo zastavili okvire in rekli, kako se moramo obnašati vsakič, ko imamo opraviti z okoljem. Novi pogoji pa zadevajo predvsem recikliranje na podlagi novih tehnologij in novega znanja. Pomemben je racionalen eh, pristop, eh, imeti pa moramo tudi neodvisne študije ocene učinka, tudi industrija je v tem oziru v Evropi zelo pomembna, se veliko prispeva ravno v smislu recikliranja. Ne smemo pa zastavljati nekih neracionalnih pogojev za unaprej. Prav tako se je treba še konkretne ukvarjati s problematiko uporabe starih deponij varnost eh, surovin in eh, politični vidiki le tega so mogoče mm, malce premalo poudarjeni v tem poročilu. Moramo najti prostor tudi za naše pomislek in za skrbljenost v zvezi eh, z razpoložljivostjo surovin v prihodnje, ker tukaj ne gre za neko politično neutralno temo, oziroma tema je dovolj neutralna, da ne rabimo izgubljati časa in energije za diplomatske posege. Gre za jasne zadeve, mednarodna preglednost eh, obstaja in mislim, da lahko vnesemo nekaj dodatnih političnih elementov v to poročilo in da lahko s tem dosežemo širši politični dogovor. Hvala, predsednica. Um, <clears throat> Marita Ulskov is uh, the shadow for the SND, um, but she couldn't be here today, so um, she asked. o imenu kolegice ki danes uh, ne more biti z nami. V vsakem primeru se želim najprej zahvaliti poročevalcu za odlično poročilo. vsebuje nekaj zelo zanimivih predlogov za izboljšanje učinkovitosti. Tolmači ne slišimo gospe, kadar govori stran od mikrofona. Tega dela govora ne morem raztolmačiti. Menim, da je zelo zanimivo pogledati vse te elemente. V celoti se strinjamo tudi z zaključki gospoda Bitikoverja, da mora tudi komisija predstaviti te pobude ločeno in da ni dobro, če komisija te zadeve obravnava v istem sporočilu, kot je to storila sedaj. Tu so izpostavljeni zelo pomembni problemi za trg surovin, vendar ne smemo mešati jabolk in hrušk, kadar govorimo o tem. Pobuda za surovine mora nujno upoštevati tudi razvojno sodelovanje in tudi učinek, ki ga lahko imamo na manj razvite države. Tudi politike Evropske unije na področju sodelovanja za razvoj se morajo uporabljati učinkoviteje in jasne moramo povedati, da je pobuda za učinkovitejšo rabo in pridobivanje surovin, nekaj, kar zadeva vsa področja razvoja na ravni Evropske unije. Naše trgovanje z državami v razvoju pa mora biti prav tako utemeljeno na načelih poštenega sodelovanja ob upoštevanju možnosti razvoja novega kolonializma, razvoja korupcije in podobno z našega stališča, prav tako pa stališča Marite, ki prihaja iz severa Švedske, kjer je rudarstvo pomembna industrija, želimo podariti velik potencial zmogljivosti, ki jih imamo še vedno, če razvijemo našo rudarsko industrijo. Tako da je treba te vire ki jih že imamo, še nekoliko poudariti v poročilu in v tem smislu bomo oblikovali tudi naše predloge sprememb. Zelo sem vesela, da gospod Bitikofer zelo eh, močno poudarja tudi recikliranje kot pomemben vidik smotrnega razpolaganja s surovinami. Tu mislim, da ima severni del Evrope še zlasti velike zmogljivosti, Eh, ki lahko služijo tudi za zgled učinkovite rabe surovin. Prav tako menim, da bi Evropski parlament moral imeti pomembno vlogo in v tem smislu bomo oblikovali nekaj predlogov sprememb, vendar se ni treba bati, da bomo pretiravali s tem in da vas bomo silili razširiti to poročilo dziękuję bardzo panie przewodniczący gospod Gering da hvala lepa gospod predsedujoči tudi sam bi želel najprej čestitati gospodu Vitikoferju za njegovo poročilo to je zelo dobra osnova za končno oblikovanje poročila se omenja poglavitno odprta vprašanja, pa vendarle se mi še vedno zdi, da bo to poročilo moralo biti obravnavano na zelo visoki ravni, saj gre za zelo pomembne zadeve, ki jih Evropska unija, kot kaže, zanemarja, premalo pozornosti posvečamo predelovalni industriji. Predelovalna industrija pa je bila na začetku industrija z veliko dodano vrednostjo, ki se je pozneje morala spopadati z vedno močnejšo industrijo surovin, kjer je šlo sicer za višje in dolgoročnejše naložbe, postavljale so se nove in dodatne zahteve in Tako so tudi vlade na tem področju pridobile vedno večjo moč in veljavo. Žal pa je prišlo tudi to oblikovanja globalnih trustov, ki so postavljali svoje pogoje na trgu, kar je še zlasti bilo pomembno v luči vedno večjih količin kovin, ki so začele prihajati iz Kitajske. Imamo tri pomembne trge, s katerimi se moramo ukvarjati. S prvim se ukvarja tudi prvi del poročila. Pri tem je pomembno, da imamo strategijo za področje surovin, ki pa se neposredno navezuje tudi na področje energetike. Naj povem zakaj. Zato, ker se na vsako surovino lahko gleda tudi v energetskih razsežnostih, tako se lahko tudi izračuna finančna vrednost in tudi vrednost same predelave surovine. Tako da moramo v zvezi s tem govoriti tudi o tem, koliko energije se porabi za to, da iz določene surovine pridobimo to, kar želimo. Potem so pa tu še zadeve, ki so povezane s porabo vode in zraka. Tudi zrak je pomembna surovina, če pogledamo na to z te strani. In potem se to neposredno navezuje tudi na proizvodnjo dušika, na živila in tako naprej. Dobro bi bilo razmisliti o tem, Eh, kako bi lahko zamenjali tradicionalne surovine z drugimi. In eh, v tej luči pogledati tudi potrebe evropske gradbene industrije, ker se je ta tudi že pred časom preusmerila in uporablja povsem drugačne materijale kot pred desetletji. Torej, treba govoriti tudi o substituciji, zamenjavi tradicionalnih surovin in materijalov. To je tudi neposredno povezano z našimi potrošniškimi navadami in načinom življenja. Glede predlogov spremem moram reči, da smo jih pripravili kar nekaj vendar, kot rečeno, gre za zelo pomembno poročilo med drugimi energetsko usmerjenimi poročili, ker, kot rečeno, menim, da je treba energetiko in vprašanje surovin obravnavati enakovredno. Še kar nekaj se vas je prijavilo k besedi, zato vas prosim, da upoštevate časovno omejitev. Naslednji kolega Benson. Hvala lepa, gospod predsedujoči najprej seveda prisrčna hvala poročevalcu za zelo dobro poročilo. Menim, da je pomembno, da imamo strateški pristop tej problematiki eh, glede določenih eh, kritičnih mnenj v zvezi s surovinami. Vsi vemo, da Kitajska proizvaja približno 97 odstotkov redkih zemelj na svetovnem trgu. To lahko preberemo tudi v poročilu. In če že govorimo o redkih zemljah, poročilo omenja tudi diplomacijo na področju surovin, kjer se omenjajo tudi Latinska Amerika, Azija in še zlasti Kitajska. Vendar pri redkih zemljinah lahko rečem, da obstajajo tudi zanimiva področja, ki se ne omenjajo dovolj, kot so naprimer pogovori z Grenlandijo, ki še ni članica Evropske unije, vendar je tako rekoč v dvorišču, v predverju. In a, oni so že dosegli pomembno neodvisnost na tem področju. Iz leta 2006 je tudi sklep sveta o partnerskem sporazumu kjer gre za tesnejše sodelovanje na več področjih, tudi na področju izobraževanja. Vendar je Grenlandija lahko dobra partnerica Evropske unije, tudi na drugih področjih zelo tesno je povezana tudi z Dansko. Imamo z njimi tudi sporazum o ribištvu in trenutno se pogajamo tudi o sodelovanju na področju diamantov. In eh, dosedani sporazumi se ravno kar pregledujejo v smislu srednjeročnega pregleda oziroma umestnega pregleda. In pričakujem, da če konsolidiramo prizadevanja na tem področju, o tem sicer sam ne odločam, lahko storimo še veliko. Kitajska pa se močno razvija, kot vemo, in širi svoj eh, vpliv tudi na druge celine, tako da dejansko menim, da mora biti Evropska unija veliko aktivnejša na tem področju. Hvala lepa. Kolegica Merkis, še enkrat. Äh, äh, Najlepša hvala. Gospod predsednik, kot eh, soporočevalka v odboru Envi o surovinah si želim tudi sama prispevati nekaj besed tej razpravi. Najprej bi se zahvalila poročevalcu Biti Koferju za odlično poročilo. Tudi drugi kolegi so že podarili pomembna vprašanja. Z veliko ugotovitvami moram reči, se strinjamo. In zelo pomembno je, da imamo uh, poglobljeno analizo na ravni Evropske unije, da bi ugotovili, kakšen je dotok surovin, kje so kritične točke in eh, prav tako je treba oceniti, katere deponije bi morda lahko odprli in pogledali, katere koristne in uporabne snovi se tam nahajajo. To smo že omenili v številnih strategijah. Določene zadeve so seveda v zadju poročila, ker jih je ne mogoče omeniti v omejenem številu znakov, ampak eh, pomembno je podajati vidik recikliranja. Recikliranje pa me zanima, ali pokriva tudi ponovno uporabo, ker je to po mojem mnenju tudi zelo pomembno. S tem bi lahko podaljšali življenjsko dobo proizvodov in poleg tega bi se rada podrobneje pogovorila tudi o tem, da bi uporabili mm, nekakšne drugačne ekonomske modele, zato da bi pospešili recikliranje. In v tej luči se veselim že vnaprej sodelovanja s poročevalcem, tako da se bomo pogovarjali tudi o drugih možnostih uporabe kemikalij, ne le kemikalij, temveč tudi drugih kritičnih in pomembnih snovi. In poleg tega bi morali povezati vprašanje ponovnega odpiranja rudnikov in rudarjenja z vprašanjem ponovnega odpiranja deponij in recikliranja. Hvala lepa. Gospod Vida Kvadras, hvala gospod predsednik. Najprej želim čestitati gospodu biti koferju za zelo dobro poročilo. Imam tudi nekaj komentarjev, namreč tri stebri tega poročila so pomembni. Prvo je trajnostna dobava surovin v mednarodnem merilu. Strinjam se s poročevalcem, da obstaja nujna potreba v Evropski uniji po koordinaciji dobave in razpoložljivosti surovin, tako da bi najbolje uporabili že obstoječe eh, eh, strukture, bodi si preko STO, bodi si preko bilateralnih sporazumov. Prav tako pa imamo odgovornost do zagotavljanja trajnostnega razvoja v partnerskih državah v razvoju in v luči tega vidim tudi še tri pomembna vprašanja, ki so med seboj povezana. Najprej gre za vprašanje subsidijarnosti, ki jo je treba v vsakem primeru spoštovati in vloga Evropske unije mora biti bolj na področju koordinacije, iskanja in izvajanja rešitev, kot eh, je že bilo nekoč storjeno v smislu z almanaha surovin, letnega almanaha surovin. To sem sam tudi že pisno predlagal. Treba je podpreti tudi idejo vse na enem mestu v povezavi s tem in v tem smislu pozdravljam tudi predlog poročevalca ustanovitve Evropskega geološkega urada. Poleg tega je velja razmisliti o enotnem dovoljenju za izkoriščanje rudnin, tudi v luči zamisli o one-stop-shop vse na enem mestu. Potrebni bodo novi eh, dodatni ukrepi na tem področju in temu so namenjene tudi moje naslednje pripombe. V zadnji razpravi so nekateri kolegi opozarjali, na to, da v nekaterih državah z velikimi zmogljivostmi za pridobivanje surovin niso vključeni v programe, kot je naprimer Natura 2000, medtem ko je v Španiji 30 odstotkov to vrstnih površin že vključenih v program. Seveda je treba spostaviti tudi okoljevarstvene obveznosti v smislu trajnostnega razvoja in trajnostne zaščite okolja. Zato bi bila lahko uporaba ustreznih označb lahko koristen pristop. Tretji eh, stebr pa je recikliranje. In v nekaterih državah, recimo tako kot v moji, žal v Španiji, je ravnanje z odpadki zelo preprosto pomeni samo metanje stran, odmetavanje. In mislim, da so zaradi tega predlogi poročevalca v tem smislu zelo koristni. Mogoče bi bila ta ciljna vrednost 3 odstotke BDP letno sicer nekoliko preveč ambiciozna za nekatere, vendar je zamisel dobrodošla in jo je treba proučiti podpiram tudi predlog, da se vzpostavi skupna metodologija za merjenje eh, racionalne uporabe surovin. Gospod Ribik, tudi jaz bi se gospo, gospodu Bitikoferju zahvalil, kaj ti poročilo se boje nekaj ključnih točk, ki so zelo pomembne, namreč, da so finančni trgi in uh, fizični trg je taki, da jih moramo obravnavati ločeno. Za trg surovin imamo tudi poseben razvoj in tu moramo pogledati, kakšna je preglednost. Zagotoviti moramo stabilno, to, da stabilna oskrba ni ogrožena s posegi v trg. Če bodo države članice sodelovale in unesle skupno znanje, nam to lahko veliko pomaga. Evropska komisija bi lahko prevzela ustrezno koordinacijo in tudi sinergije pri energetskih odpadkih in stranskih proizvodih so pomembne. To moramo podpreti skupno delovanje, to je jasno. želimo ustvariti delovna mesta, tu se vračam tudi k poročilu kolegice Merkinsove, in želimo, da Evropa napreduje. In tu je seveda tudi vprašanje Nature 2000. Natura 2000 je pomembna in pozdravljam to, kar je postavil kolega Bitikov v osredje. Ne smemo delovati eden proti drugemu, ampak moramo sodelovati, moramo se zauzemati za smiselne in stvarne rešitve tako, ki bodo omogočale ustrezno sodelovanje. Zato mislim tudi, da je predlog za sisteme certificiranja zelo pameten. Ravno naprave za reciklažo potrebujejo določene standarde. To mi je zelo všeč. Tudi <clears throat> Evropsko partnerstvo za inovacije tu bi moralo, morali podati predlog ali ne bi predvideli lasten grovstvo osmem um, okvirju za preiskave, potem pa tudi sodelovanje z Kitajsko, Afriko in drugimi regijami sveta. To bi morali skušati skupaj z STO razmisliti, da bi pri bilateralnih trgovskih sporazumih tudi zahtevali ratifikacijo oziroma notifikacijo strani STO. tako, da bi pri bilateralnih eh, sporazumih tudi STO že pripravil določene zahteve. Seveda je pomankanje surovin tudi industrijska tema in um, tu moramo računati na direktne vplive na delovna mesta. Uh, Zato je nujno pomembna zadostna oskrba in pa konkurenčnost industrije. Tu moramo še bolj postaviti v središče, v, sedmem, v sedmi točki. Um, učinkovitost uh, surovin, to je dobro. Moramo pa videti, kakš, kaj lahko ponudimo strani Evropske unije. Saj to potrebuje seveda neko podlago, metode za merjanje verov tudi to je logično, ampak tudi tu je treba razviti ustrezno tehnologijo in metodologijo predvsem in komisija si bo seveda prizadevala, da bo čim prej ponudila neke podlage za to, da bomo lahko tudi učinkovito merili um, sorovine. Seveda je treba preučiti tudi razpravo o davkih, kako lahko tukaj zagotovimo, da ne bomo motili konkurenčnosti ko razmišljamo o obdavčitvi verov, moramo potem razbremeniti dohodke, drugače bo prišlo do tega, da bodo dodatno obremenjeni končni potrošniki. Saj industrija konec koncev um, se navizuje tudi na druge dele sveta, ne le na Evropo. Torej, po eni strani želimo okrepiti uh, kupno moč in tudi možnost investicij v, pri podjetjih. Zato moramo biti pri davčnih vprašanjih zelo previdni, zato da ne bo prišlo do dodatne obremenitve, temveč do razbremenitve. Hvala. Hvala. Še gospod Kravc, komis, gospod Kozigus, komisije. Izvolite. Micro, please monsieur le président je serai effectivement très bref je... Hotel sem se zahvaliti tako komisiji kot eh, poročevalcu za vse zanimanje izkazano za poročilo in pomen, ki ga dajo strategiji na področju surovin in njihove razpoložljivosti tako znotraj Evropske unije kot njihove dobave od zunaj, vključno z možnostmi recikliranja in ponovne uporabe. Morda le tri pripombe. Prva se nanaša na poziv k partnerstvu za inovacije, ki tudi izhaja iz poročila Eh, vidimo, da so se pripravljalna dela že eh, začela, komisija še ni povedala dokončno vsega, ampak zadeve se odvijajo pozitivno. Eh, nekateri ste že omenili, da imajo v tej luči države članice veliko pristojnosti, da gre bolj za interne ureditve v posameznih državah in da bi bilo dobro, če bi spodbujali države članice, da se izmenjajo dobre prakse. In veliko je odvisno dejansko od same pripravljenosti in dobre volje držav članic, da poenostavijo določene postopke, za kar ni nujno vedno potrebno spreminjati zakonodaje. Potem še vedno si prizadevamo iznajti tako imenovane win-win rešitve, ker so vsi zmagovalci in to je najlažje doseči, če bomo res razvijali različne oblike, oblike sodelovanja eh, tako znotraj Evropske unije kot z državami partnericami, ki se še razvijajo ne v smislu neokonalizma. No, uh... Hvala lepa, še enkrat poročevalec. Hvala, rad bi se na kratko odzval na določene točke, ki so bile omenjene, vendar pa bi se najprej zahvalil vsem kolegicam in kolegom za njihove pozitivne in tudi kritične pripombe. Mislim, da imamo neko osnovo in da bomo lahko prišli skupaj. Gospod Panajoto, kar ste rekli v zvezi z dolgoročno odvisnostjo od Kitajske, tu nisem čisto prepričan. Napovedi, ki jih jaz poznam, kažejo na to, da bo Kitajska v desetih letih sama postala um, uvoznica redkih zemljin, redke zemlje in mislim, da bi bilo res dobro, če se ne bomo zanašali na to, da bo Kitajska na dolgi rok um, ehm, zadostovala našim potrebam. Je pa res, da brez Kitajske ne bomo mogli shajati. Kar se tiče starih odlagališč, ki so bila omenjena, vem, da je industrija tukaj že zelo intenzivno, torej že zelo intenzivno išče nove lokacije in 3 od 4 odstotke uh, eh, materijala v hišnih deponijah oziroma v deponijah gospodinskih odpadkov so taki, ki bi lahko jih ponovno uporabljali, so pa potem eh, metalurški odlagališča, kjer, ki, kjer je ta delež bistveno večji in bi lahko postali še bolj dejavni, kar se tiče oskrbe surovinami. Uh, Tu gre za sistematični problem, ki ga je omenil gospod Šimanski. Mislim, da lahko varnost oskrbe zagotovimo le, če bomo hkrati sledili strategijam popraševanja in ponudbe. Japonci so se pri redkih zemljah dali zelo ambiciozni cilj, da bodo za eno tretjino zmanjšali uh, porabo redkih zemelj eh, v, krat, v zelo kratkem času. Kajti ne bojo, težko tudi dostopajo do redkih zemlj izven Japonske in zato težko do, um, zagotovijo dovolj. To, kar je predlagal gospod Gerek, se mi zdi zelo zanimivo, kajti. tu bomo na novo osvetlili prednosti recikliranja in mislim, da moramo to upoštevati. Gospod Benson je povdarjal Grenlandijo. To je skupaj z arktičnim območjem in z Barenske cevi morje, tudi omenjeno v 23. točki. In mislim, da res potrebujemo tu zelo aktivno politiko. saj moramo paziti tudi na to, da se avstralski akteri na Grenlandiji zelo aktivno ukvarjajo s to tematiko. Zato se strinjam, da ne smemo samo stati ob strani in čakati. No, kljub vsem problemom, ki so s tem povezani. Ponovna uporaba in recikliranje, to je spraševala kolegica Merkis. če to upoštevamo sistematično, lahko ponovno uporabo smatramo kot nek podrejen pojem reciklaže, ampak lahko bi pa seveda to tudi omenjali eksplicitno, kajti drugače ne bo to vsak razumel. Zato bi res lahko morda to oporo um, um, omenil. Kar se tiče prepoved odlagališč, ne vem, če bi to. Um, mi se toliko zazemali za to, rad bi vas opomnil tudi na načelo, ki ga je omenil gospod Vidal Kvadras. Torej, zelo bi bil previden da, pri tem, da bi evropsko raven obremenjeval z nalogami, ki bi jih morali v okviru subsidijarnosti opraviti države članice ali pa regije znotraj držav članic. Potem pa vprašanje, ali je v Španiji preveč območje Natura 2000, čisto konkretno, če dogovorimo. Torej, to ni vprašanje na evropski ravni, ampak je vprašanje španske politike. Potem pa še gospod Ribik v zvezi z vašim vprašanjem za obdavčitvijo verov. Morda je koga presenetilo, da ne predlagam neke splošne obdavčitve. In to namenoma nisem storil, zato je cela vrsta pomislekov in razmišljanj. Vsekakor pa se strinjam, da bi morali vprašanje davkov premisliti in strateško se strinjam z vami, da ne smemo začeti razprave o zvišanju davka v Evropi, kajti tega nihče ne bo razumel. Če sploh govorimo o davkih v zvezi z tem, teoretično ali praktično, potem moramo tudi povedati, kje bomo na drugi strani zagotovili neko razbremenitev. In s tem se v celoti strinjam. Hvala lepa. To so bile najpomembnejše pripombe kjer eh, so morda že, se že kaže določene kontroverze, kjer pa mislim, da lahko najdemo skupni jezik. Odlično. S tem smo zaključili razpravo. Spomnil bi vas, da kdor želi še podati pripombe ali predloge sprememb, ima še nekaj časa, 12. april je rok, do takrat lahko predložite na stotine vaših predlogov, ali boste stavili, ali jih bo čez 500 ali čez 1000. Greva staviti? No, napišite čim več eh, predlogov sprememb, da bo kolega Bitikov imel dovolj dela. Aha, hočete prepričati, da bom sodeloval pri nemški politiki. Ne, gospod Bitikov, če ne boste sedaj tiho, potem jih bom sam veliko napisal. Torej, termini 12. april je najpomembnejši, sicer pa se bomo srečali 1. 12. in 13. aprila in to je vse za danes. Hvala.